da ste spili kavo, se srečali z znanci, nekoliko poklepetali, sedaj bomo pa začeli z drugim delom zasedanja. Pozdravljam Donato Vivanti, ona je namestnica predsednika EDF, sem Adam Koša, europoslanec in sem tudi predsednik skupine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 lahko na tem zasedanju delamo prav tako kot na vsakem drugem zasedanju Evropskega parlamenta. Tudi tukaj je treba ljudi prositi za mir, prositi jih je treba, da prisluhnejo. Kaj ti zadnji čas je, da začnemo. Zelo dober rezultat se mi zdi, da smo dosegli, da smo lahko toliko ljudi dobili danes v to dvorano. Zelo lepo je videti toliko ljudi tukaj in spregovorili bomo o tem, kako bi se lahko rešili iz krize. Danes popoldan gre prav za to, kako bi lahko skupaj izšli iz krize. A legjobb pillanatban kezdtük el a munkát, mert most érkezett. Delo smo začeli ob najboljšem možnem trenutku, kajti naš prvi govornik je pravkar prispel, počakali bomo le nekaj trenutkov, da sede. Eh, signore e signori, sono eh, anch'io felice. Gospe in gospodje, tudi sama sem zelo vesela in veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj. Zelo sem vesela, da lahko pomagam voditi to zasedanje. Sama sem že dolgo v boju za pravice invalidov. Kratka bom, prosim vas le, da se držite časa za govor. Seveda se lahko vsak oglasi in pove vse, kar želi, ampak iz uljudnosti do drugih vas prosim, da ste čim krajši. Sedaj pa dobi besedo Hane Svoboda. Izvolite. Grazie, mili, grazie. Hvala lepa. Dear colleagues, I want... Gospe in gospodje, hvala lepa vsem organizatorjem te zelo pomembne konference. Imamo težave s tolmačenjem. Ali vse skupaj deluje? Aha, the subtitles seem not to work. Zdi se, da podnapisi ne delujejo.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 So I guess. So I think we can we can. Prav, mislim, da lahko nadaljujemo. Še enkrat, gospe in gospodje, zelo sem vesel, da ste tukaj. Hvala vsem organizatorjem tega zelo pomembnega zasedanja. Veliko dela je treba vložiti v organizacijo takega dogodka, zelo lepo pa je, da ste tukaj. Evropska unija je unija vključevanja, je unija zagotavljanja možnosti za vse. No, vsaj morala bi biti. Morala bi biti unija vključevanja. 26. člen listine EU o temeljnih pravicah navaja, da imajo invalidi pravico do tega, da koristijo ukrepe, s katerimi zagotavljamo njihovo neodvisnost, socialno in poklicno vključenost ter udeležbo v skupnosti. To pomeni, da imajo invalidi enake pravice kot vsi ostali državljani. Ampak, če želimo te pravice zagotoviti, je treba v Evropski uniji več pozornosti nameniti potrebam invalidov. Evropska unija ni samo ime države članice, lokalne skupnosti, regionalne oblasti, vse to sestavlja Evropsko unijo in vsi morajo spoštovati posebne potrebe in zahteve invalidov. izpolniti morajo mm, zahteve za državljanstvo, možnosti je treba dati za polnovredno življenje vsem ljudem, ne glede na to, ali so invalidi ali ne. Smo v petem letu velike gospodarske krize in v času krize so najbolj prizadeti prav najbolj ranljivi. Ranljivi so prvi, ki občutijo proračunske reze. Oni so tisti, ki se najbolj zanašajo na državno pomoč. Državljani, invalidi prvi plačajo za stanje, za katerega niso odgovorni. Zato je zaščita invalidov bolj pomembna kot kadarkoli prej. Moja skupina, pa tudi parlament v celoti, se bori proti preosti vrčevalnim ukrepom. To počnemo zato, ker vidimo, da so najbolj ranljivi, najbolj prizadeti v takšni situaciji. Imamo veliko konvencij, konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov in tako naprej. Zato je zelo pomembno, da konvencijo ne samo preberemo, ampak da jo tudi izvajamo. In zadnji čas je, da začne Evropska unija izvajati konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov. Listina, ki določa temeljne pravice, kot je življenje v skupnosti in vključujoče izobraževanje. Ne smemo pa več razmišljati o tem, da smo samo v gospodarski krizi, ampak smo tudi v krizi na področju sociale in na področju človekovih pravic. Imamo vedno več dolgov tudi v javnih financah, zato moramo poiskati rešitve. Ampak upoštevati moramo tudi to, da se za temi odstotki in številkami skrivajo milijoni ljudi. Oni najbolj občutijo posledice zategovanja pasu, še posebej najbolj ranljive skupine. Kolegice in kolegi, svoj kratek govor bom končal z osebnimi izkušnjami. Na Dunaju sem dolgo načrtoval mestno infrastrukturo in aktiven sem bil tudi v zdravstvenem sektorju. Zelo veliko imam prijateljev in kolegic ter kolegov iz nevladnih organizacij, ki se borijo za pravice in možnosti invalidov. Za me to ni samo deklaracija iz političnih namenov. Ne, to izhaja iz mojih izkušenj na Dunaju. Tam smo si zelo prizadevali, da bi izboljšali pogoje življenja za invalide. Nismo storili dovolj, priznam, nikoli ni dovolj. Ampak mislim, da moramo poskrbeti, da bo načelo vključevanja dejansko zaživelo. Vsi morajo imeti možnost vsi morajo imeti enake pravice. Včasih pozabimo tudi na najpomembnejša vprašanja. Zelo pomembno je, da ste tukaj in zelo pomembno je, da nas vedno opozarjate na svoje potrebe in na to, da moramo mi pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo. Temu je politika namenjena. Pomagati je treba tistim, ki pomoč potrebujejo. Včasih politika pomaga tistim, ki tako ali tako ne potrebujejo pomoči, ampak to ni namen politike. Politika bi morala pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo. Ne gre za vprašanje denarja. Če slišim nekoga, ne s baro socialistov, ampak kot druge, če slišim, da britanska vlada sedaj lovi toliko denarja od velikih družb, ki je sedaj neobdavčen. Če bi vsaj nekaj tega denarja šlo za pomoč invalidov, bi to bilo v korist družbe in korist vseh drugih. Hvala lepa, da ste me povabili, žal imam veliko drugih obveznosti. Oglasil sem se pri vas, to ni bila obveza, z veseljem sem se oglasil pri vas, to prihaja z mojega srca in hvala lepa še enkrat. Eh, invito ora il presidente dell'European. Hvala lepa. Sedaj pa predsednik Evropskega invalidskega foruma. Izvolite. Thank you. I, I know. Hvala lepa. Vem, da zaostajamo in gospod predsednik nas bo zapustil. Že pred nekaj časa sem mu povedal, da je zelo pomembno, da politične skupine v parlamentu stopijo skupaj. Poskrbeli, poskrbeti bi morali, da bodo pravice invalidov bolj v ospredju, da bodo više na dnevnem redu v Evropskem parlamentu in v Evropski uniji v celoti. Gospoda predsednika, sem o tem že obvestil, namreč Evropski invalidski forum bo pripravil pismo za vse voditelje političnih skupin v Evropskem parlamentu. To bo na začetku naslednjega leta. Pozvali bomo k srečanju z Evropskim invalidskim forumom, zato da bi sprejeli resolucijo, ki jo bomo sprejeli danes zato da bi preučili, ali lahko z vašo podporo v vseh institucijah Evropske unije, torej tudi Evropskem parlamentu, začeli izvajati to, o čemer govorimo in to, kar smo danes tukaj slišali. Gospod, parlam, gospod predsednik parlamenta, vi in tudi drugi so danes povedali, da invalidi plačujejo za krizo, ki je niso povzročili. vrčevalni ukrepi so neposredna kršitev pravic, ki so določene v konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov. To je obdobje, ko se politični, demokratični sistem v Evropi srečuje z velikimi težavami, zato je zelo pomembno, da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 hvala predsedniku EDF, da je podal še te dodatne komentarje. Hvala tudi predsedniku skupine socialistov v Evropskem parlamentu. Veseli me, da lahko tukaj pozdravim podpredsednico Evropske ljudske stranke, gospod Wortman Kohl. Prosil bi jo, naj spregovori za kakih deset minut o temah, o katerih danes razpravljamo eh, tukaj skupaj z invalidi v Evropskem parlamentu. Če dovolite samo pozitiven odziv na to, kar je povedal gospod eh, Varda Kastanis, to bomo naredili in voditelji skupin tukaj v Evropskem parlamentu bodo prevzeli pobudo Organizirali bomo sestanek skupaj z vami, tako da bomo razpravljali o konkretnih ukrepih, ki jih lahko storimo in sprejmemo v vašo korist. Gospa Wortman Kol. Hvala Hanes, hvala kolega Koša. Spoštovani predsedujoči, gospe in gospodje, eh, dostopnost to ni abstrakten problem, ampak je tema, ki se dotika enega od šestih naših sodržavljanov, torej vsakega šestega prebivalca Evropske unije. 80 milijonov prebivalcev unije živi s kako obliko invalidnosti. In med starejšim prebivalstvom so številke še višje. Vsak tretji evropejec starejši od 75 let se sooča z invalidnostjo. In to jih eh, do določene mere omejuje. Te številke se bodo v prihodnosti še povečevale. Ali mikrofon dobro deluje? Da, v redu, hvala, mislila sem, da ne. Torej, vsak tretji evropejec eh, starejši od 75 let se sooča s kakšno obliko invalidnosti. Te številke pa uh, se bodo s staranjem prebivalstva še povečevale. To v bistvu pomeni dve stvari. Prva je povezana s kakovostjo življenja, eh, predvsem za te osebe. Mi kot družba imamo odgovornost, da pokažemo solidarnost. Ampak ravno tako pomembno je, da ti državljani ne morejo polno prispevati k družbi in to je velika izguba za vse nas. Če lahko podam primerjavo, 20 let je bilo bistvo naše integracije notranji trg. Eh, osnovali smo štiri glavne svobode, svoboda eh, gibanja blaga, storitev oseb in kapitala. In to temeli na našem načelu socialne pravičnosti, na naših vrednotah, na spoštovanju in enaki obravnavi vseh. Evropska komisija je s svojimi uredbami in direktivami eh, to dosegla, Evropsko sodišče s svojimi sodbami in pa Evropski parlament s svojimi eh, mnenji in poročili. Vsi smo se borili proti blokadam in proti vrzelim, ki so obstajale na notranjem trgu. Tukaj govorim tudi o netarifnih eh, ovirah, naprimer, vzajemno priznavanje diplom, potem priznavanje standardov drug drugega in pa proizvodov drug drugega. In če se vrnem na primerjavo, dostop ostaja največja netarifna ovira za ljudi, ki ne morejo učinkovito delovati. Na ta način potem ne morejo eh, prispevati niti ne koristiti. Eh, oziroma imeti koristi od našega notranjega trga. To, kar smo naredili za storitve, blago in kapital, tega nismo v polni meri naredili za naše ljudi. In prizadevanja na tem področju moramo še okrepiti. Prepričana sem, da mora to postati prednostna naloga za vse nas. Mi kot družina Evropske ljudske stranke verjamemo, da je prosto gibanje oseb ena najbolj temeljnih pravic, eno najbolj temeljnih načel Evropske unije. Naš manifesto, ki smo ga sprejeli v Romuniji pred nekaj meseci, je zelo jasen. Citiram. Delati moramo skupaj, da bomo spodbujali dobro delujoč trg dela, ki bo zagotavljal možnosti za poslovanje in predvsem, ki bo zagotavljal večjo udeležbo na trgu dela, predvsem za mlade, za starejše, za ženske, za priseljence in tudi za invalide. V skupini ELS eh, v okviru tega Evropskega parlamenta imamo zelo aktivne kolege, ki se sami soočajo s problemom invalidnosti. Tukaj bi res rada pohvalila našega kolega gospoda Košo, ki je prisoten tukaj. On in drugi kolegi nam vsi pomagajo pri vsakdanjem delu, da ne izgubimo izpred oči eh, vidika invalidnih oseb. In to pri zelo konkretnih dosejih. To je zelo pomembno. Nasplošno pa tudi verjamemo, da morajo imeti invalidi enake pravice in to tudi v okviru strategije Evropa 2020. Jasno se moramo nanašati in omenjati njihove pravice in jasno povedati, kako želimo v Evropski uniji eh, zagotoviti rast in delovna mesta za naše ljudi. To mora biti vključujoča strategija, ko gre za invalidnost in za pristop do tega, da se Je Evropski parlament uh, enoten? Gospod Vardaka Stanis je že rekel, zelo pomembno je združiti moči znotraj parlamenta, prek parlamentov, pa tudi skupaj s civilno družbo, z nevladnimi organizacijami in skupaj z vami. Kajti skupaj bomo lahko veliko dosegli. V parlamentu smo v resoluciji jasno napisali, da potrebujemo več politik za vse življensko učenje, več socialne vključenosti, eh, bolj fleksibilno starostno mejo upokojevanja, da bomo ljudi ohranili na delovnih mestih. In želimo zagotoviti, da se zaposlitveni potencial starejših in invalidov bolje izkoristi, kajti pogosto se to zanemarja dostopnost mora postati neka norma, nekaj običajnega, ne samo v naši družbi, našem gospodarstvu, ampak povsod po svetu. Če greste v hotel, kjerkoli eh, v Evropi, eh, se ne sprašujete, ali eh, ima soba kopalnico, ali je na voljo topla voda. To so naši standardi, ampak to nažalost še niso standardi v vseh hotelih oziroma tudi ni standard v hotelih ta, da je hotel dostopen za invalide. S tem problemom se soočajo ljudje tudi na uh, postajah, univerzah, šolah, uradih in tako naprej. In posledica tega je socialna izključenost. To pa preprosto ni spremljivo. Ljudem z invalidnostjo še vedno omogočimo oziroma dovoljujemo, da imajo eh, nižje dohodke, preprosto zato, ker eh, jim te zaposlitve ali stavbe niso dostopne. In v prihodnosti moramo to spremeniti, postaviti moramo prave standarde, ki bodo vključevali tudi dostop. In tukaj lahko veliko naredimo na evropski ravni. Ustvariti moramo evropske norme kajti sicer uh, se bo zgodila fragmentacija trga, države članice uvajajo vsaka svoje standarde, ti pa pogosto niso vzajemno skladni. Še druga prednost evropske zakonodaje pa je v tem, da bodo uh, storitve in blago postali cenejši uh, kot pa zdaj zaradi gospodarstva obsega. Uh, družbe in podjetja imajo že koristi od evropskega trga, na ta način razvijajo nove uh, dohodke in dobičke in imajo korist od tega. Zato predlagam, da bi uh, imeli uh, akt o dostopnosti in mislim, da je to prava pot. To ne more biti tema, ki je prostovoljna. Stvar mora biti obvezna za vse. Če se kaj lahko naučimo od ZDA, kjer imajo tudi od leta 1990 že akt za invalide, če se lahko kaj naučimo od njih, potem vidimo, da taka zakonodaja pomaga. Tako se zagotovi pravna varnost in uh, treba je zakonodajo prilagoditi temu novemu aktu. Isto, kot se je zgodilo v ZDA, se mora zgoditi tudi v Evropski uniji. 60 let je Evropska unija že območje miru, blaginje in svobode za milijone ljudi. Zdaj se soočamo s krizo, ampak če se ozremo nazaj, vidimo, da smo postali simbol uspeha in to bi morali danes uh, pokazati. Pokazali smo, da države lahko sodelujejo za skupno dobro. Mislim, da lahko tudi v teh dneh pokažemo, da imamo sposobnost, da krizo spet preusmerimo v rast. Ampak to bomo dosegli samo, če bomo delali skupaj. In ne gre samo za gospodarstvo, za storitve in blago. Še pomembnejše za vse nas je, da smo dobili tudi Nobelovo nagrado za mir. Ta priznava, kaj smo dosegli na področju miru in svobode. Moramo biti iskreni s seboj, sami sabo. Nismo še naredili dovolj, da bi dostop in vključenost za naše invalide in starejše eh, postali norma. Upam, da bodo koraki, ki jih sprejemamo zdaj, da bodo odločilni. Evropa bi morala postati vodila na svetu in pa navdih za druge na tem področju. Nismo še dosegli cilja, lahko pa računate na podporo Evropske ljudske stranke, da eh, to dosežemo čim prej. Hvala vsem in vse najboljše. Vse dobro vam želim. Köszönöm, alelnök asszonynak. Najlépse hvala, gospa podpredsednica. Hvala, ker ste se držali časa za govor. Zdaj pa bom besedo predal predsedniku foruma za invalide. Izvolite. I, and we have listened. Pozorno smo prisluhnili zelo jasni predstavitvi predstavitev je bila o tem, kakšen bi moral biti dostop. Podpredsednici smo prisluhnili tudi glede tega, da bi moral biti akt za dostop obvezen za vse in dogovorili smo se že, da moramo združiti moči. Leta 2013 so pred nami pomembne teme, s katerimi moramo zaključiti in pa nove teme, za katere se bomo še morali boriti. Treba je zaključiti uredbo strukturnih eh, skladih, uredbo zunanji pomoči in druge podobne zadeve. In treba bo bolje spoštovati pravice invalidov. Evropski parlament bo tudi moral še razpravljati o zakonodaji, ki je bila predlagana. 3. decembra je Evropska komisija predlagala zakonodajno področju dostopa. Tukaj uh, bomo prosili za pomoč Evropskega parlamenta. Skušali bomo stvar še razširiti, eh, jo narediti bolj učinkovito, vključiti čim več stvari, predvsem povezavi s storitvami, ki morajo biti na voljo javnosti. Eh, ta akt o dostopnosti bo predlagan sredi leta, torej imamo še veliko dela. Zahvaljujemo se vam in tudi vam želim povedati isto kot prejšnjemu govorcu, da bomo namreč poslali pismo vsem voditeljem političnih skupin tukaj v Evropskem parlamentu, da se sestanemo enkrat v okviru uh, Evropskega gibanja za invalide in na ta način skušamo besede nadomestiti z dejani. Živimo v turbulentnih časih in pomembno je, da za nami stojijo osebe kot ste vi in da se sliši vas, vaš glas. Ko govorite o potrebah ljudi z invalidnostjo. Najlepša hvala. Grazie. Um, ehm, dovrei, darei ora eh, la parola. Hvala. Zdaj bom besedo predala Ines Kristini Zuber, ki je ena od podpredsednic eh, odbora za zaposlovanje v Evropskem parlamentu. Uh, muchas gracias. Uh, yo voy a hablar en español porque no hay. Govorila bom po špansko, ker ni prevoda iz portugalščine. To je že neke vrste diskriminacija. Ampak skušala bom govoriti čim bolje. Najprej se želim zahvaliti za organizacijo tega dogodka. To je zelo pomemben dogodek. Rada bi vam povedala nekaj stvari, ki so povezane ne samo eh, z zaposlovanjem, ampak tudi z mojo državo govorimo o krizi in moja država je zelo prizadeta zaradi posledic krize. Posledice se čutijo v vseh sektorjih družbe. To čutijo pa še posebej osebe z invalidnostjo. Želela sem vam povedati, da smo pred letom dni v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve sprejeli poročilo kolege Adama Koše, ki je govorilo o pomenu tega, da varčevalne politike ne smejo na negativen način prizadeti invalidnih oseb. To se mi zdi zelo pomembno. Sama pa sem glede tega bolj pesimistična. Mislim, da politike že vplivajo na življenja invalidov. Tako imenovane varčevalne politike že v realnosti slabo vplivajo na invalide. Zakaj? te politike prizadevajo eh, tako delavce kot invalide, kajti invalidi so tudi vključeni v eh, realno življenje družbe. Če je nasplošno brezposelnost višja, je tudi teže zagotoviti dostop invalidov do delovnih mest. Če se nivo življenja zniža, se zniža tudi za invalide. Torej, vse to je povezano in ne moremo govoriti o nekih ločenih realnostih. Na žalost se mi zdi, da tukaj obstaja neka velika vrzel med eh, instrumenti, mednarodnimi instrumenti, kot je naprimer konvencija za invalide in pa med eh, konkretno socialno realnostjo. Torej, ta vrzel obstaja in se še poglablja. Mislim, da bi naredili velik korak nazaj, če bi nadomestili idejo pravic invalidov, če bi te pravice, ki morajo biti zagotovljene strani države, nadomestili z neko filozofijo uh, karitativne socialne pomoči. To bi bil korak nazaj. In to ne bi ljudem zagotavljalo dostojanstva. Naj zdaj dokažem deloma to teorijo če se poglabljajo socialne nepravičnosti na splošno, če pride do koraka nazaj in manjšega spoštovanja delavskih in socialnih pravic, družba ne bo mogla biti več eh, bolj vplivna in bolj vključevalna. Povedala bom nekaj primerov tega, kaj se dogaja v moji državi in kako je to vplivalo na invalidne osebe. Naprimer, ko je prišlo do rezov v javnem proračunu. Tukaj so potem ponovno ocenili eh, stopno invalidnosti oseb. In večina ljudi. Uh, z določeno stopno invalidnosti je potem uh, dobila certifikat za nižjo stopno invalidnosti, uh, da bi na ta način upravičili svoje politike. Potem je prišlo do zamrznitve uh, pokojnin. Predvsem gre tukaj za osebe, ki so imele kakšno nesrečo pri delu in so zato prejemale pokojnine ali dodatke. te osebe so najprej prejemale nekaj čez 400 evrov, potem pa manj in to je zelo vplivalo na njihova življenja. Potem so se dvignili davki, tudi to je prizadelo uh, invalide. Zmanjšale so se socialne pomoči in prispevki, pa ne samo to. Če govorimo o krčenju javnih stroškov, moramo govoriti tudi o krčenju stroškov za eh, literarna dela, za znanstveno udejstvovanje in tako naprej. Manj je tudi dogodkov za invalide, manj je možnosti eh, kretanja, znakovnega jezika, torej vse te ugodnosti se zmanjšujejo in ne moremo govoriti o večjem vključevanju invalidov. Če prihaja do rezov v splošnih politikah, bo to nujno privedlo tudi do rezov eh, na področju invalidov invalidnosti. Opravičujem se za svojo iskrenost, ampak tako pač je. Teh stvari ni možno povezovati, pravzaprav si to nasprotuje. Ne moremo imeti bolj vključujoče družbe, če se povsod krčijo izdatki. ko se pripravljajo programi za vključevanje, zato da bi bolje vključili invalide na trg dela, je to težko narediti brez sredstev. In če ne bo prišlo do spremembe, globalne spremembe pri oblikovanju politik in če se ne bo zapolnila ta vrzel med samimi pravicami in pa realnostjo, potem se tudi stanje na splošno ne bo izboljšalo. Hvala. Grazie, Grazie, vicepresidente. Passo ora la parola a Alain Faure, membro de... Hvala, podpredsednica. Zdaj pa Alain Faure, ki je član izvršnega odbora EDF. Gospe in gospodje, dragi prijatelji, od eh, danes zjutraj naprej poslušamo, da ekonomska kriza postaja kriza človekovih pravic. Evropska unija in države članice pa so sprejele pakt za invalide, podpisale in ratificirale so tudi konvencijo o pravicah invalidov. Kaj pa lahko naredimo, da bomo v realnosti izpolnjevali in izvajali to konvencijo? Razmisliti moramo o tem, kako bomo lahko bolje uporabljali evropske vire. Evropska unija mora sprejeti močen večletni finančni okvir, eh, ki bo omogočal naložbe, močne naložbe. Na ta način se bodo zmanjšale neenakosti, tudi dovolj sredstev iz strukturnih skladov mora biti na voljo za to v prihodnosti bi morali strukturnih skladov financirati tudi boljši dostop za invalide. Potem je treba zagotoviti prevozne možnosti za vse. Treba je zbirati podatke o tem, da bi, oziroma zato, da bi imeli boljši pregled nad potrebami invalidov Evropska unija mora razviti program socialnih vlaganj, ki temeli na nediskriminaciji in na človekovih pravicah. Na ta način se bomo lahko odzvali na uh, eh, dožnosti, ki jih imamo kot članica Konvencije Združenih narodov. Potem je treba več vlagati v socialne storitve in politike, ki bodo privedle do bolj vključujoče družbe. Eh, potem je treba zagotoviti minimalno stopno socialne zaščite. To je že opredelila svetovna organizacija oziroma mednarodna organizacija za delo. Potem finančni in geografski dostop do osnovnih storitev, kot so zdravstvene storitve, voda, eh, izobraževanje, zaposlovanje. To so storitve, ki so ključnega pomena za invalide, ki so še toliko bolj izpostavljeni revščini. tudi dostop do zdravstvenih storitev je treba olajšati. To so glavni, glavna gonila pri našem delu z invalidi. Organizacije za invalide si prizadevajo za to, da branijo njihove človekove pravice. Tudi konvencija je temu namenjena. Gospe in gospodje, vi kot uh, zakonodajalci morate pripraviti tako zakonodajo, da se bomo izognili krizi človekovih pravic. Köszönöm szépen a kiegészítő szava. Hvala za vaš prispevek. Prvi del tega popovdanskega zasedanja se je s tem končal, zdaj boste iz dvorane lahko podali svoje prispevke, sam pa bi rad še nekaj dodal. Želim povedati, kako Evropski parlament in jaz sam kako mi na uh, uh, ravni, ki zajema vse stranke, želimo za ljudi zagotoviti boljše možnosti. To ne bo delovalo, če ne bomo vključili tudi vseh akterjev. Na ta način, brez vključevanja, ne bomo dosegli svojih ciljev. Sam delam v Evropskem parlamentu. In to je dokaz, da ne glede na to, o. Oh, kakšni invalidnosti govorimo, lahko sodelujem in ljudje lahko sodelujejo pri pripravi zakonodaje, ne glede na svojo obliko invalidnosti. Kot so predsedujoči, bi rad zdaj besedo predal gospodu Olsenu, ki je član izvršnega odbora EDF. Izvolite. Thank you. Eh, in attesa di Eriko Olsen, eh, membro del comitato esecutivo di EDF. In... Medtem ko čakamo gospoda Olsena, člana izvršnega odbora EDF, Evropskega foruma invalidov, mi dovolite, da povem nekaj besed o tej življensko pomembni temi. Kaj to pravzaprav pomeni in kaj je dejansko možno storiti? In kako vplivati na to, da se ne bi kršilo pravic invalidov, tako kot se je to doslej počelo, kljub konvenciji Združenih narodov, ki vse to priznava. Pravzaprav je treba spremeniti miselnost in tudi način obnašanja družbe do ljudi z invalidnostjo. In veliko tega lahko prispevamo, še zlasti v smislu obravnavanja mladih in invalidnih otrok. To pa seveda terja od vseh nas dodatna prizadevanja in napore, ker med različne oblike nezmožnosti in zmanjšanih zmogljivosti lahko štejemo tudi določene oblike odvisnosti v življenju, ko človek preprosto ne more biti samostojen brez pomoči drugih. In kako se bomo do tega obnašali sedaj, bo bistveno vplivalo tudi na prihodne generacije. Pomembno pa je, da pri vsem, česar se lotimo, sodelujejo vse plasti družbe in vse generacije, da se tudi združijo organizacije invalidov, politični organi in skupaj zgradijo prihodnost, v kateri nihče ne bo zapostavljen ali zapuščen. No, mislim, da lahko sedaj nadaljujemo s plenarno razpravo. In prvi na mojem seznamu govornikov je Erik Olsen, ki ga sicer še vedno ni tukaj v tej sejni dvorani. In zato se opravičujem, ker bomo najbrž morali rahlo spremeniti dnevni red, nekaterim se namreč že mudi. In zato bom dala besedo predstavniku Finskega združenja invalidov. Potem pa bo na vrsti predstavnica mačarskega združenja. Eh, Prosim, dvignite roke, govorniki, tako da se bo kamera lahko pravilno usmerila. V imenu finskega foruma invalidov bi rada odgovorila na vprašanje, kako stopiti ven iz te krize. Danes do povdne smo začeli z razpravo o tem, da potrebujemo močnejšo zakonodajo Evropske unije o dostopnosti. Vidimo pa tudi iz lastnih eh, nacionalnih izkušenj, da tisti zagon, ki izhaja iz zakonodaje Evropske unije, ponavadi izgubi nekaj pri prenosu v nacionalne okvire, s tem pa je zelo pomembno povedati, da igra velje pomembno vlogo dialog z organizacijami invalidov. Upamo, da bo Evropski akt o dostopnosti dejansko lahko učinkoval in da ne bo zbujal samo praznih upanj. Iz nacionalnih izkušenj lahko rečem, da sama konvencija Združenih narodov lahko pomeni pomemben instrument, če se bo dejansko izvajala in to je tudi lahko izhod iz krize. Evropska zakonodaja temelji na konvenciji, ki vzpostavlja osnovo za izgradnjo takšne Evrope, kjer bodo lahko tudi invalidi prispevali družbi, kjer bodo lahko aktivno vključeni v delovno okolje, v izobraževanje in tudi kot potrošniki na notranjem trgu. Če že govorimo o tem, kako najti pot iz krize, se lahko spet ozremo proti konvenciji Združenih narodov in žal mi je, da moram ugotoviti, da je naš, naša nacionalna zakonodaja tudi nekoliko prepočasa v zvezi tem, upam pa, da bomo vsi skupaj v prihodnje hitrejši. Gibanje invalidov je bilo zelo močno pri sami samem izoblikovanju evropskih prizadevanj za izboljšanje okvirov proti razlikovanju. Zato z velikim veseljem pričakujemo nadaljne izboljšave in širitev obstoječega okvirja. Močno pogrešamo te spremembe, še zlasti v državah, kot je tudi moja, kjer se je zakonodajni napredek bistveno upočasnil v zadnjem času in razlog, ki ga vedno navajajo za to, je ponovadi kriza. Ampak mislim, da so odgovori za to, kako iti naprej, podani že v konvenciji, ko smo rekli, ničesar o nas brez nas. Hvala. Grazie. La parola ora a Cegledine Kovaš. Hvala lepa. sedaj pa še predstavnica mačarske organizacije. V zadnjih 15 letih smo videli postopne, vendar pozitivne spremembe, predvsem v zakonodaji, ki je namenjena izboljšanju enakih možnosti oziroma doseganju enakih priložnosti za vse. Seveda pa je veliko odvisno tudi od vladne politike na tem področju in zato smo bili priča tudi na zadovanju, kar pomeni, da so zaradi pričoče krize pri nas največ izgubili ponovno invalidi. Stalno se namreč omejujejo sredstva, proračunska sredstva, namenjena invalidom, prav tako njihovim podporam, invalidninam in podobno če pogledate, kakšna sredstva so bila na začetku namenjena za pomoč invalidom, tudi v smislu zaposlovanja, lahko vidimo, da so se praktično razpolovila. S tem seveda se je razpolovilo tudi število razpoložljivih delovnih mest, kar nikakor ni prispevalo k izboljšanju situacije. Vidimo torej, da je vedno večja brezposelnost, Plače se stalno nižajo, plače invalidov so ponavadi še nižje od minimalnih plač. Dogovori oziroma pogodbe o delu za določen čas so vedno krajše in tako moramo najti prav sedaj določene inovativne rešitve dodatno k temu, kar je že sprejetega. Moramo imeti ustrezne sisteme, ki bodo delovali tudi za rehabilitacijo, širša družbena omrežja, ki bodo pomagala pri umestitvi v družbo, pri zaposlovanju, izobraževanju in tako naprej. Ne gre za to, da delujemo dobrodelno, gre za naložbe, ki bodo čez čas prinesle dividende, če pomagamo ljudem pri zaposlitvi, pri aktivnem vstopanju na trg dela, bo to v pomoč vsem. Zato potrebujemo inovativne politike v pomoč invalidom, ker je to v interesu vseh nas. In mislim, da je skrajni čas, da spregovorimo z dejanji, z nečem opremljivim, ker je to dejansko v splošnem interesu. Hvala. Grazie, eh, ora, eh, parola, eh, a... Najlepša hvala. Kristos Nastas je sedaj na vrsti. In sicer je predstavnik Grš. Evropskega sveta za invalide. In zatem bo sledil predstavnik iz Češke. Spoštovani, dame in gospodje, Grčija, kot veste, se nahaja v najresnejši krizi od časa druge svetovne vojne. Situacija je zelo resna in osebe, ki bi morale v bistvu uživati največjo stopno zaščite, to so invalidi, trpijo veliko škodo zaradi tega, ker so jih politični organi in pristojne službe preprosto zapustili v času varčevanja. Pravzaprav smo postali neke vrste žrtveno jagne odločitev trojke. V zadnjih letih eh, vidimo, da se zadeve samo slabšajo. Videti je, kot da se bo vsa struktura, ki je bila vzpostavljena tekom desetletij, sesula kot hiša iz kart institucije ne delujejo več, kot so delovale prej, in uh, v bistvu živimo v peklenskih razmerah. Vprašanje, ki si ga zastavljamo vsi invalidi, pa je, kam nas to pelje, ali bo to šlo v organizirano eutanazijo, ali kaj naj storimo. Kaj se bo zgodilo z nami, ali bomo videli ljudi preprosto na cesti, ker ne bodo imeli kje živeti in kaj jesti. Mislim, da to situacijo lahko rešimo samo z dvema možnima instrumentoma. Najprej na podlagi konvencije Združenih narodov in tudi na podlagi začastnega protokola med mojo državo in Evropsko unijo. Evropska unija pa bi morala zahtevati dosledno izvajanje vseh ukrepov in politik namenjenih zaščiti invalidov in eh, nikakor se ne sme dovoliti, da bo varčevanje vplivalo na ukinitev določenih instrumentov. Vsi poskušajo storiti vse, kar lahko v najboljših, po najboljših močeh, vendar zaenkrat lahko iščemo pomoč le pri mednarodnih organih. Dame in gospodje, invalidi, otroci invalidov, invalidni otroci, podprite nas, prosim, ker gospodarska kriza nima meja in se širi kot oblak strupa. Zato moramo imeti enotna stališča, in zato vas prosim, pozivam vas, da nam pomagajte v boju proti ukrepom varčevanja, ki vodijo k družbeni krivičnosti. Hvala. Parola Avaklav Kraža del... Najlepša hvala. Sedaj pa predstavnik iz Češke, ki mu bo sledil predstavnik iz Francije. Hvala lepa. Danes popovdne bomo med drugim potrdili tudi rezolucijo in delovanjem v zvezi z naslednjimi desetimi leti, ne samo v zvezi s krizo. Sam bi rad povdaril tisti del, ki govori o tem, da se situacija invalidov samo slabša na češkem javne finance še niso v tako eh, slabem stanju, vendar so se tudi pri nas odločili za stroge ukrepe eh, varčevanja, imamo pa še vedno socialne transfere, ki so namenjeni invalidom, otrokom in prikrajšanim. Eh, vendar so bila sredstva namenjena invalidom znižana kar za 50 odstotkov in tako v bistvu ne moremo v celoti uveljavljati vseh svojih pravic. Restriktivni ukrepi so vidni tudi na področju aktivnega zaposlovanja, še zlasti pa se to pozna invalidom. Mislim, da če bo konvencija ostala samo na papirju, potem ne bomo dosegli ničesar. Če pa jo hočemo v resnici uresničevati, potem moramo izoblikovati to osnovo v nek skupni evropski standard podpore in zaščite invalidov. Vendar je dogovarjanje očitno nekaj težkega, saj se države eh, članice ne morejo dogovoriti niti o tem, da bi invalide izuzele pri plačevanju cestnin na avtocestah. Torej, tisto, kar potrebujemo, je nek skupni standard, ki bo veljal za vse invalide v vseh državah članicah in to je edini način, kako bomo lahko začeli uresničevati konvencijo Združenih narodov. Dejanska kriza se pogosto zlorablja v številnih državah članicah ravno zato, da se na nek način razkroji tako imenovana socialna država. Proti temu moramo nastopiti odločno in združeno. Hvala lepa. Eh, Najlepša hvala, Vaclav. Sedaj pa še predstavnik iz Francije, na to pa še iz Španije. Predstavnica Francije na vrsti. Vprašanje je torej, kakšen izhod iz krize. Evropska unija je prejela Nobelovo nagrado za mir. Evropski parlament je tudi del te konstrukcije, ki naj bi omogočila skupno življenje v demokraciji. In tudi invalidi smo del tega, smo neločljivi del te družbe. Vendar iz krize ne bomo uspeli najti izhoda, če ne bomo stopili vsi skupaj. To pa pomeni, da moramo bolje razumeti, zakaj gre in zato potrebujemo tudi zakonodajo, ki jo bomo vsi razumeli. Potrebujemo tudi koncepte vseh jezikih držav članic, ki bodo vsem razumljivi in to ni utopično. Govor eh, predsednika vlade Francije je bil nedavno tudi prepisan na način, ki so ga lahko vsi razumeli. Tako da so lahko vsi od najmanjših do največjih vedeli, zakaj gre. Pomembno pa je, da v tej luči sodelujemo vsi skupaj, da imamo kulturne izmenjave, da se bolje spoznavamo, da je dostopnost vseh boljša in le invalidi potrebujemo še dodatno pomoč, da bomo lahko uveljavljali svojo enakopravno državljanstvo. In to so obzorja, ki nas bodo pripeljala iz krize kako naj se potem lotimo različnih oblik pomoči invalidom, pa je vprašanje, ki ga sama zastavljam temu parlamentu. Najlepša hvala. Hvala, ker ste bili tako kratki in jedrnati in se držali predvidenega časa za govor. Sedaj pa dajem besedo kolegu iz Španije, zatem pa bo na vrsti predstavnica Švedske. Eh, buenas tardes. En España, desde hace 30 Pozdravljeni. Španija že 30 let stavi na vključenost v izobraževanju eh, in zato je dala Španija na voljo tudi različna sredstva glede na potrebe posameznih invalidov. Tukaj imamo potem različne programe, program za podporo družin, potem specializiranje učiteljev, eh, prilagojeni centri in to se je izkazalo ključnega pomena pri izobraževanju. V Španiji danes velik delež um, invalidnih učencev je vključenih v izobraževanje. Um, to velja posebej za gluhe učence. Eh, Španska konfederacija, uh, ki predstavlja družine, uh, pravi, da so zagotovljeni vsi elementi za vključenost in da so rezultati dobri. In 82 odstotkov gluhih eh, učencev je vključenih v eh, centre za vključevanje mladih v izobraževanje. 90 odstotkov ehm, otrok in mladih uporablja eh, ta poseben jezik. Potem uporabljajo specializirane učitelje in materijale kljub vsemu pa eh, je treba rešiti še kar nekaj zadev. V tem času gospodarske krize se zelo racionalizirajo javni izdatki in to tudi vpliva na izobraževanje mladih invalidov. Danes, naprimer, eh, na eh, višji stopni izobraževanja študira zelo malo mladih invalidov. tu pa je ključnega pomena, namreč udeležba v eh, visokošolskem izobraževanju je ključnega pomena za delovno mesto, ki ga mladi potem iščejo. Eh, tukaj smo in eh, nas je tudi treba vključiti. Grazie. Eh, grazie anche per questo intervento. Prima di dare la parola a Maria Johansson della Federazione. Najlepša hvala preden dam besedo gospe Hansen iz Švedskega združenja invalidov, bi se rada opravičila vsem, ker moram v kratkem oditi iz tega zelo zanimivega sestanka, ker nimam druge izbire pri letalskih urnikih. In s tem predam besedo kolegici Švedske federacije. Hvala lepa. Dostop do storitev je nujno potreben za vse nas, zato da lahko v celoti uporabimo vse svoje sposobnosti in uveljavimo tudi človekove in državljanske pravice. Razumem, da smo vsi ljudje različni, naša izhodišča so drugačna, tudi zaledje, ampak vse moramo pogledati z vidika človekovih pravic in le tako bomo lahko v celoti razvijali demokratične predpostavke. Če pa govorimo o tem, da nekaj preveč stane, potem ne moremo krati govoriti o enakosti in uveljavljanju pravic. Ne moremo postaviti cene eh, na človekovo življenje. In celo na švedskem, ki bi jo marsikdo štel za napredno državo, pogosto slišimo, da so invalidi preprosto predragi. Gibanje invalidov na švedskem je zelo aktivno in zato smo stopili v stik z gospodom Andersnom, ki je ekonomist po izobrazbi, in ga zaprosili naj upravi študijo v zvezi s tem, kako lahko invalidi prispevajo družbi. In rezultat njegove študije in ne le njegove je, da se boljša dostopnost invalidov do vseh storitev in izobraževanja pozna tudi družbi in da je v bistvu veliko draže, če se invalide izključi iz družbe. Ljudem je treba preprosto omogočiti, da imajo normalno delovno življenje in mislim, da bi morali uporabiti vse te pametne sklepe, ki so zaenkrat samo na papirju in jih spraviti v dejanja. Res je, da živimo v času krize, ampak ravno to je čas, ko je treba investirati v prihodnost. Vedno, ko pride do upadanja gospodarstva, moramo najprej poskrbeti, da naše pravice zaradi tega ne odmrejo. In V tem duhu bi rada še enkrat podarila pomen ukrepov za boljše dostopanje invalidov do vseh storitev in vseh vidikov družbenega življenja. In nujno potrebno je, da se družba zbudi in ugotovi, da je to v interesu vseh, da nam bo vsem v korist. V tem smislu bomo dodali tudi naš pisni prispevek in upamo, da ga boste priložili zapisniku današnjega sestanka. Najlepša hvala za vaš prispevek. Sedaj pa vas vse pozivam, da se držite svojega predvidenega časa za govor, veliko je prijavljenih besedi in zato moramo paziti, da vsi pridejo na vrsto. Na teh zaslonih pa vidite, koliko časa ste porabili. Sedaj pa Italija in sicer Tomaso Daniele v imenu italijanskega foruma invalidov, prav tako pa se bo oglasil tudi avstrijski predstavnik oziroma predstavnica Bernadette, ki bo nastopila takoj zatem. A questo punto del dibattito diventa davvero difficile dire qualcosa. V tem trenutku je težko povedati karkoli izvirnega, česar niso povedali že drugi v tej razpravi. Pa vendarle smo tu zato, da bi eh, na glas pregovorili o popolnem opuščanju politike, pomoči in kakršnih koli vidikov socialnega vključevanja invalidov, kar izvaja v tem hipu italijanska vlada. Ne da bi nas vprašala za mnenje, je italijanska vlada ukrepala po svoje in popolnoma izničila socialno državo, izbrisala financiranje politik v prid invalidom. Ne da bi nas vprašali karkoli, so tudi odločali o tem, kaj nujno potrebujejo invalidi in česa ne, ukinili so številne invalidnine in brez nas so začeli izvati tudi, lahko rečem, prav divjo kampanjo proti invalidom, ki bo pravzaprav še nadalje zavirala razvoj naše države, v vsakem primeru pa je proti in neskladju s konvencijo z originalnost. To se sprašujem, kdo bo nadziral izvajanje te konvencije. Zato pozivamo Evropski parlament in druge evropske institucije,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 in nepravično zahtevati od invalidov, da nosijo breme te krize. Potrebujemo socialno državo, dobrobit vseh državljanov in s tem bo tudi Evropa veliko pridobila. In če bomo invalidi lahko aktivno delovali in bolje zaslužili, bo to prispevek za vse, za vas planet. Ne smemo pozabiti na koncept solidarnosti in človekovih pravic. Solidarnost je temeljni kamen človeške družbe in mi hočemo imeti samo možnost, da smo dostojanstveni del pri oblikovanju vsake politike. Hvala. Hvala za vaš prispevek, zdaj pa dajem besedo avstrijski kolegici Bernadette Feuerstein in prosim tudi poslanke in poslance, naj prisluhnejo svojim predstavnikom, ki bodo potem na vrsti. Najprej Avstrija. Jelezték, hogy egyéb okok miatt nem tudott eljönni, úgyhogy most megadom a szót képviselő. Kaže, da kolegice ni tukaj. In tako dajem besedo Nilsu Torvaldcu. Najlepša hvala, predsedujoči. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. V mojem običajnem življenju zunaj te stavbe sem uh, pred predsednik Združenja intelektualcev invalidov oziroma duševno motenih. Mislim, da je to zadeva, o kateri se sicer včasih pohecam, ko eh, me sprašujejo po stanju mojega sina in vprašam, katerega pa mislite, se jih imam štiri. Ampak dejstvo je, da šalo na stran, razlog za to, da sem danes tukaj pri vas, je moj sin Kristofer. To pomeni, da ima na mesto XY kromosoma XXY kromosom, kar pomeni, da je intelektualno invaliden. Kaj to pomeni? Naprej, da ne more dobiti službe v skladu s svojimi sposobnostmi, teh možnosti je zelo malo in s tem bo poviševal številke brezposelnih v Evropski uniji. No, če zdaj pogledamo, kakšne so številke brezposelnih vseh držav, v večini držav članic, lahko rečemo, da so katastrofalne in če bomo to gledali mirno še naprej, bo ne mogoče rešiti naše socialne države. Najbolj pa vedno trpijo invalidi, bolj kot vsaka druga skupina. Boriti se moramo torej za možnost zaposlitve in v tej borbi moramo zmagati, ker če ne bomo, bo situacija naravnost grozljiva. Hvala.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 Ko govorimo o izobraževanju in zaposlovanju, pozabljamo, da je pravo vprašanje za vsem tem, ali imamo sploh možnost pravega dostopanja do vsega tega, ali pa je ovir preprosto preveč, če govorimo o učenju in delu. Zato je zelo pomembno, da imamo naš evropski okvir in da znotraj njega odstranimo te ovire. Zato se bo treba še boriti. In zato mislim, da si moramo biti na jasnem in vedeti, česa so ljudje sposobni in česa res ne morejo storiti. Glede zaposlovanja samega pa bi morali poiskati rešitev v pobudah, ki že obstajajo, vendar jih je treba nadalje razviti, treba vzpostaviti mreže in ta hip ne potrebujemo konkurenčnosti, kot si pravijo, temveč moramo stopiti skupaj, namesto da se konkuriramo. Če ne odstranimo vse ovire, potem moramo podati eh, roko inovativnosti, razvoju, tehnologiji. In mislim, da večina nas potrebuje to tehnologijo, ker nam le ta omogoča,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 Želim, da se pripravi gospa Seifert iz Nemčije. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes popoldan govorimo o izvajanju konvencije Združenih narodov v času krize. Za vse državljane, še posebej pa tiste, ki so invalidi ali ki so marginalizirani oziroma ranljivi, je vsaka kriva, kriza, še posebej pa gospodarska kriza, katastrofalna. Slišali smo že, kaj pravijo kolegi iz Italije, Češke in Grčije o učinkih. Vidimo, da kriza povzroča, da delamo korake nazaj. Posvečamo se samo gospodarskim vidikom, pozabljamo pa na druge. Vidimo, kako to negativno vpliva na kakovo življenja zaradi vrčevalnih ukrepov. In slišimo lahko, kako je življenje težko na ravni družine in tudi na osebne ravni, zaradi manjših socialnih izplačil, zaradi krčen v socialnem sektorju in zato, ker imajo številni invalidi sedaj manj dostopa do pomoči na osebni ravni in ne morejo več živeti neodvisno. Vem, da je to grozno za številne ljudi. Na evropski ravni ne moramo govoriti o svobodi gibanja, če ljudje nimajo osebne pomoči, vendar No, če na voljo imam samo malo časa, zato želim podati en komentar v zvezi s krizo. V parlamentu smo prejšnji teden dobili letno raziskavo o rasti in rezultati so zelo slabi. Govorimo o evropskem semestru. Evropski semester spremlja napredek, ki ga Evropa dosega pri doseganju celju EU 2020. To poročilo o napredku je žal omejeno samo na gospodarske kazalnike, na proračunsko politiko, na programe za stabilnost in rast in nobenih socialnih meril ni, nobene povezave ni med socialnimi izzivi vrčevalnih politik. To je ključnega pomena, kajti ta politika je nevidna in ostaja pod radarjem. Iziti moramo iz te krize na drugačen način, kot smo v njo zašli. To se bo zgodilo le, če nam bo uspelo povezati gospodarske politike in socialne rezultate, če bomo uspeli povezati tudi naše delo s socialnimi vidiki. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Seifert, nemška predstavnica, pripravi pa naj se predstavnik iz Italije, Pietro Cerincioni. Zgub, spregovorili boste kasneje. Hvala lepa. Veliko modrih stvari smo že slišali, zato mi tega ni treba ponavljati, dodati želim le troje. Prvič, če tukaj govorimo samo o tem, da se moramo braniti in da imamo krizo človekovih pravic, potem moramo povedati tudi, da je konvencija UNO instrument za mm, nadaljno delo. Boljše bi bilo, če bi konvencijo izvajali. In še nečesa nismo slišali danes. Evropa je več kot Evropska unija. In če želimo doseči napredek, ne smemo dopustiti, da države, ki so zunaj Evropske unije, ostanejo na slabšem. To so države Balkana in druge države, ki niso v EU. Kajti ne smemo dopustiti, da bomo mi med srečneži, ostali pa bodo na slabšem. In tretjič, Slišali smo že, da zvezdna vlada blokira peto direktivo o nediskriminaciji. To drži in to obžalujemo. Nekaj pa želim jasno povedati. Vse organizacije invalidov v Nemčiji se borijo za to peto direktivo o nediskriminaciji in še enkrat želim povedati, da si želimo, da bi jo tudi sprejeli. In še nekaj. Če nam bo uspelo, da sprejmemo konvencijo Združenih narodov, da ugotovimo, da je raznovrstnost nekaj dobrega, da je dobro, če sodelujejo invalidi in ljudje, ki niso invalidi, če nam bo to uspelo izvajati v celotni družbi, ne samo v okviru gibanja invalidov, potem bomo res dosegli nekaj velikega in ta uspeh bo koristil vsem, tako ljudem, ki so invalidi, kot ljudem, ki niso invalidi. Hvala. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólást most pedig az olasz. Hvala lepa. Sedaj pa italijanski kolega, gospod Čilčione. Hkrati pa naj se pripravi gospod Piot iz Francije, da se bo spredložil kasneje. Ringrazio gli europarlamentari presenti. Hvala lepa poslancem in vsem, ki so tukaj. Ljudje, invalidi so vir, ne strošek. Biti moramo biti čim glasnejši, upravičeni smo do dostojnega življenja in do človekovih pravic. V veliko izgubo bi bilo za vse človeštvo, če ne bi mogli podati svojega prispevka, ne samo z gospodarskega vidika. Poskušamo se rešiti gospodarske krize, zato pa potrebujemo naložbe. S tem kršimo ne samo človekove pravice in konvencijo, ampak dejansko ne vrčujemo, ne smemo dopustiti, da otrok nima eh, na voljo vseh možnosti, zato da bi kasneje lahko normalno zaživel. To velja za vse ljudi, še posebej matere, morajo opustiti včasih plačano delo, da skrbijo za družino, če se je v družini pojavil nekdo, ki je invalid. Invalidi so največja skupina ljudi, ki ne sodelujejo na trgu dela. Mislim, da bi morali imeti ustrezne ukrepe za to, da jim pomagamo doseči neodvisnost do konca življenja. To bi zmanjšalo socialne stroške in zagotovilo pa bi tudi nova sredstva za družbo. Če komentiramo prvo sejo, je prvi 21. člen uh, pravna enakost pred zakonom. Če oseba ne more izvajati svojih pravic, potem ni enaka pred zakonom. Konvencija pravi, da tisti, ki ne morejo izvajati svojih pravic sami, da se jim pomaga. Pomagati jim moramo na nek način pač z vsemi možnimi oblikami komuniciranja in vse oblike komuniciranja lahko uporabimo za to, da jim pomagamo sprejeti odločitev. Ker so nam Francija vsaj bolj malo dipijot Nak szeretném átadni a szót. Francia. Kérem, spanyol kollégánk. Pripravi pa naj se. Gospod Luis Manjat, da bo spregovoril naslednji. Bonjour, euh, Modi Pio, president de l'association. Dobar dan vsem skupaj, sem predsednica vseh ženskih združenj, ki se borijo proti vsem vrstam diskriminacije, še zlasti diskriminacije proti ženskam invalidom. Rada bi spregovorila o nasilju, ki se dogaja ženskam invalidom. 72 odstotkov invalidk je žrtev nasilja, 38 odstotkov pa jih živi brez ustrezne pomoči in podpore. Tu ne gre samo za fizično, torej telesno nasilje in posilstva, gre tudi za psihično nasilje. In tudi, kadar se kaj zgodi, ne morejo kar same samostojno oditi in se pritožiti. Številke, ki kažejo na resno situacijo, ne le v Franciji, so naravno zgrozljive in stalno naraščajo. Prav tako nimajo na voljo vseh ustreznih, potrebnih so storitev, ki so za druge povsem običajne, zdravstvene storitve, porodničarstvo, ginekologija, so jim marsike popolnoma nedostopni in predstavljajo velik problem. Ženske invalidke se morajo boriti vsak dan za osnovni minimum spoštovanja, spoštovanja ki so ga deležni vsi ljudje in državljani. Če hočemo najti izhod iz krize, potem morajo biti tudi ženske zastopane vse posod in invalidke morajo imeti tudi svoje zastopnice in predstavnice na vseh forumih, na vseh ravneh, vseh odborih. Tudi mi smo državljanke, imamo svoje zahteve, pravice, želje in potrebe in nikakršnega razloga ni, da bi se nas obravnavalo drugače. Da ne govorimo o tem, kako je, če začnete iskati službo kot invalidna ženska. 22 odstotkov jih je samo sposobnih najti delo. In eh, za, Diskriminacija do žensk invalidov je še veliko večja kot do moških. Zato stopimo skupaj in se odkrito pogovorimo o vseh teh odprtih vprašanjih. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa predstavnik Španije, gospod Luis Manuel. Prosim pa tudi zadnjega govornika, Peter Lambrecht. Izvolite trabajo de representantes de las personas con discapacidad. Hvala lepa. V imenu sveta invalidov v Španiji in drugih španskih organizacij invalidov se vam zahvaljujem za priložnost, da govorim tukaj o tej razpravi v Evropskem parlamentu, kakor smo že slišali, pa to lahko vedno ponovite. Gospodarska kriza resno vpliva na vse z potrebami na tem področju. To vpliva tudi na strokovnjake in na družine, ki sodelujejo z invalidi. Napak je, če bi menili, da morajo za krizo plačati tisti, ki so najmanj odgovorni za njo. Obstaja neka, nek pojem, ki se imenuje dostojanstvo človeškega življenja in invalidi so sedaj na slabšem zaradi varčevalnih ukrepov. Francoski film Nedotakljivi ni edini, ki nam kaže, kaj gre tukaj narobe. Če vlade še naprej diskriminirajo proti tistim, ki imajo največ potreb, potem se bodo stvari še poslabšale. V družbi, naši družbi imamo svobode, svoboščine in vlade, ki so bile demokratično izvoljene, morajo prav to tudi zagotoviti. Tudi ljudje z um, invalidnostjo morajo biti svobodni in morajo imeti določeno svobodo. Vse to mora biti storjeno tako, da koristi in spodbuja dostojanstvo. Spodbujati moramo sodelovalno delo in to mora vključevati vse ljudi, ki imajo različne sposobnosti. To se zaenkrat ne dogaja. Invalidi niso del problema, ampak so del rešitve. Dve vrsti trpljenja sta v življenju. Ena vrsta je neizogibna, glede tega ni mogoče storiti nič. Druga vrsta pa je takšna, da jo je mogoče preprečiti in vsak mora uh, delati na tem. Vsak mora nekaj prispevati. Tisti, ki ne pomaga pri tem, počne prav nasprotno. Hvala. Most pedig utolsó felszólalóknak. Hvala lépa. Peter Lambrechts. Öni Hello, um, I'm uh, Peter Lambrechts from ENIL, the European Network. Hvala lepa, sem Peter iz Evropskega omrežja za neodvisno življenje. Imamo Eh, člane po vsem svetu in opažamo, kakšen vpliv ima ta kriza in že to že od samega začetka. Že dlje časa opozarjamo na to in tudi evropske poslance in institucije opozarjamo na to problematiko. Civilna družba tukaj opravlja svojo vlogo in tudi druge mednarodne nevladne organizacije delajo podobno. Tudi nedavni znanstveni dokazi kažejo, da so posledice krize opuštušujoče. Kaj lahko še storimo, razen tega, da opozarjamo na to? Poskusimo lahko opozoriti politike na to in tudi vplivati na javno mnenje. To poskušamo pri nas in tudi pri drugih organizacijah. Poskušamo pa lahko storiti še več. Pripravili smo osnutek resolucije za Evropski parlament. Ne bom vnašal zmede, to ni enako besedilo, ki se prav tako imenuje resolucija, o katerem spravljamo danes in ki ga bomo sprejeli danes, ampak naš namen je, da bi pripravili resolucijo, ki jo bo podprli v Evropskem parlamentu. Prosili smo za sodelovanje z nekaterimi evropskimi poslanci, da bi sodelovali, pomagajo nam in poskušamo vložiti ustno vprašanje v Evropskem parlamentu. Smo v stiku s številnimi poslanci v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve, zato da bi odbor pripravil ustno vprašanje na plenarnem zasedanju in da bi na koncu dobili resolucijo, ki jo sprejme Evropski parlament. To je zelo visok cilj za organizacijo, kot je naša. Pomagajo pa nam tudi druge nevladne organizacije in drugi ljudje. Zahvaljujem se torej možnosti, da sem lahko spregovoril o tem v Evropskem parlamentu za invalide in poročilu današnjega dne posvečam še posebno pozornost in poseben pomen, kajti vsi posamezniki, vse organizacije invalidov moramo pritisniti na svoje politike, na svoje evropske poslance, zato da nas podprejo. Zahvaljujem se za to priložnost. Želimo si pravice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 organizacije invalidov in invalidi so sami odgovorni za to, kaj te napredek bomo dosegli le, če bomo sodelovali. Zaključili smo z drugim delom. Hvala lepa vsem za udeležbo in za sodelovanje. Vem, da smo za nekaj minut presegli čas, ampak mislim, da smo se bolj ali manj lahko držali časa. Sedaj pa še tretji del. Predtem pa vam bomo predvajali video posnetek. Posnetek gospoda Van Rompuja. On je predsednik Evropskega sveta. Predlagam, da si video kar pogledamo.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 Rendben van. Amíg megoldják ezt a technikai problémát, addig azt javaslom, hogy... Prav. Čakamo na rešitev tehničnih težav. Predlagam pa, da kar nadaljujemo. Tiste, ki bodo predsedovali tretjemu delu zasedanja, vabim na predsedniški odr. Thank you.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 izvršni odbor in pa odbor za ženske pri EDF. Veliko čas mi je, da bom sopredsedovala temu delu zasedanja z enim podpredsednikov skupine za invalide z gospodom Klaudijem Morgantijem. Sam se bo tudi vključil v razpravo čez nekaj minut. kolega mi je povedal, da danes dopovdne niste uspeli prisluhniti sporočilu gospoda Van Rompuja, ki ga bomo predvajali zdaj takoj. Potem pa bomo besedo dali gospodu eh, Varda Kacakisu, predsedniku EDF. and persons with disabilities. Our actions to restore economic naše ukrepe za to, da bi oživili gospodarstvo, so zelo pomembni. To je cilj za 500 milijonov ljudi. Evropa je projekt urednot in ljudi, projekt srcem. Želim vam zelo plodne razprave. Hvala. <laughs> Yo creo que fue la última parte. Voy a... Mislim, da je bil to samo zadnji del govora gospoda Van Rompuja. Ali lahko govor zavrtite od začetka, prosim? Creo que hay algún pequeño problema con el... Mislim, da so težave s tem videom. Medtem, ko skušajo ta problem rešiti, pa bomo začeli s tem delom zasedanja. Kot veste, bomo govorili o pravici do prostega gibanja in pa o državljanstvu invalidov. Osredotočili se bomo na to, kako preseči ovire, ki ovirajo to prosto gibanje oseb z invalidnostjo. Danes je zelo zgodaj delegacija Sermija iz Madrida zapustila Španijo in izvedeli smo, da je nek naš kolega, ki je sicer na vozičku, ostal brez tega svojega vozička, ker je ustrezna služba na letališču pozabila na to. Tako da se je znašel brez svojega osnovnega uh, orodja, svoje osnovne opore. In tako vidite, kakšno je dejansko prosto gibanje oseb po Evropski uniji. Evropska unija je pred kratkim ratificirala konvencijo o pravicah invalidov. Od 27 držav so že ratificirale, 24 držav je že ratificiralo to pogodbo. In konvencija zahteva, ustrezne ukrepe za odgovornost. Odgovornost zahteva od držav, od vlad, da zagotovijo človekove pravice invalidnim osebam. V tej konvenciji je dostop ključno načelo, ki zagotavlja te temeljne pravice vsem invalidnim osebam. O tem instrumentu je treba razmišljati na transverzalen, horizontalen način v vseh politikah, ki jih sprejema Evropska unija po vseh državah članicah. Še posebej pa v tistih, ki so že ratificirale uh, ta instrument za človekove pravice. Dostop je tisto načelo, ki zagotavlja uživanje teh človekovih pravic in temeljnih svoboščin eh, za invalide. V devetem členu konvencija vzpostavlja ključni cilj tega kriterija dostopnosti. Namreč, da lahko invalidi živimo na neodvisen način, kjerkoli, s komerkoli in kakorkoli želimo živeti omogoča nam, da sodelujemo v vseh eh, sektorjih in vseh vidikih družbe pri zaposlovanju, izobraževanju, zdravstvu, kulturi, pri dejavnostih prostega časa in tudi v politiki. Zelo jasno je, kaj morajo države članice narediti, da bodo izpolnile te svoje dožnosti. Jasno je zapisano, da morajo sprejeti vse ustrezne ukrepe, da zagotovijo dostop invalidom na enakopraven način z vsemi ostalimi. In sicer gre za dostop do informacijske tehnologije, do informacij, komunikacij, do storitev, blaga, do vseh stavb. Torej, do vsega tega, ampak ali se to dejansko izvaja, ali smo res v enakopravnih pogojih z ostalimi ali uživamo te človekove pravice. Gotovo se strinjate uh, z mano, da temu še ni tako. Invalidne osebe še ne moremo izvajati vseh svojih pravic, predvsem temeljne pravice do prostega gibanja. Soočamo se z ovirami na vseh področjih življenja pogoji dostopa se zelo razlikujejo tudi znotraj ene države članice, tudi znotraj ene regije. Soočamo se z ovirami prostega pretoka za invalide, naprimer pri transportu, kot sem povedala o kolegu, kaj se mu je zgodilo danes zjutraj, potem pri uporabi proizvodov naprimer eh, mobilni telefoni. Tudi tukaj se soočamo z ovirami. Z ovirami se soočamo tudi pri eh, prostem pretoku oziroma gibanju storitev, ali imamo res dostop do vseh storitev, do zdravstvenih, kulturnih storitev in drugega. Ali je temu tako v Evropski uniji, v naših državah, v vseh mestih? Lansko leto smo izdali publikacijo v našem forumu. Gre pa za eh, publikacijo o prostem gibanju invalidnih oseb. In tukaj smo ponazorili vse vrzeli, ki še obstajajo, naprimer pri dostopu do blaga in storitev. Zaradi vsega tega ne moremo v enaki meri uživati uh, in izvrševati svojih pravic. Evropska komisija na tem področju predlaga tri različne pobude, ki so vse v okviru dostopa. Govorili smo o aktu o dostopu. Ne vem, koliko časa bomo morali še počakati, da bomo dosegli ta akt. Predvideno je, da ga dobimo februarja. EDF je prepričan, da potrebujemo ta akt za dostop, ki bo dovolj ambiciozen in ki bo pokrival vsa področja, ki jih omenja tudi konvencija o pravicah invalidov v devetem členu. Danes se soočamo še eh, z neko posebno situacijo. Čakamo na uh, izdajo zakonodajnega predloga ko gre za dostop do javnih spletnih strani. Številne storitve so na voljo prek interneta, ampak invalidne osebe Evropske unije še vedno ne, moramo, ne moremo v enakopravni meri dostopati do vseh teh storitev. V ponedeljek je bil objavljen ta zakonodajni predlog in naš forum verjame, da bo to pravi način za doseganje napredka glede pravic invalidnih oseb. Eh, potem se zdaj izvaja tudi revizija direktive o javnem naročanju. Ta stvar zadeva notranji trg. Tukaj se zelo povdarja pomen tega področja, naprimer za zaposlovanje invalidnih oseb naslednje leto bo Evropsko leto državljanov. Vendar pa še vedno ostaja veliko pravic, ki jih invalidne osebe ne morejo uživati v enaki meri. Veliko državljanov in državljank v Evropski uniji je, ki se jih ne priznava, kot enakopravne osebe, naprimer pred sodiščem ali v uh, pravnih zadevah ne morejo uh, se poročiti, ne morejo si ustvariti družine, ne morejo voliti, ne morejo prevzeti odločitev o svojem življenju. Potem veliko je neenakosti med moškimi in ženskami. Invalidne ženske, kako gledamo na nje, kako razumemo njihovo pravico do eh, materinstva, do zdravstvenih storitev in do mobilnosti. Upam, da bo današnje zasedanje prispevalo, prispevalo ideje in druge predloge, ki nam bodo pomagali do Evrope z manj ovirami in manj mejami. Zdaj pa bi rada besedo kar takoj predala gospe Sirpi Pitikanen. Opravičujem se za izgovorjavo. Sirpa Pitikanen, gospa je podpredsednica odbora za notranji trg tukaj v Evropskem parlamentu. Gospa je že z nami uh, in vam kar predajam besedo. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospe in gospodje. Hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim pred vami v zvezi z dostopnostjo in da vam povem, kako to temo obravnavamo v odboru za notranje trg in v Evropskem parlamentu. Najprej želim čisto na kratko omeniti to, kar ste danes že omenili, namreč pojem ustavnih pravic. To so ustavne pravice, ki so subjektivne pravice. Želim povedati, da je to posebej pomembno v okviru naše zakonodaje. Pogodbe to zagotavljajo. to je obvezno za komisijo in za parlament. Komisija in parlament morata to upoštevati. To ni prostovoljni vidik, ne glede na to, da se to toliko krat zanemarja. Drugič, opozoriti vas želim na prizadevanja Evropskega parlamenta na področju boja proti diskriminaciji. Pripravili smo že tudi direktivo o nediskriminaciji in to mora biti naš končni cilj, kajti tako bomo lahko rešili vsa horizontalna vprašanja v zvezi z dostopom invalidov in v zvezi s pravicami drugih ljudi na področju ustavnih pravic. In še tretje načelo, ki ga želim omeniti. To so načela, ki vplivajo na vse druge vidike našega dela. Namreč gre za okolja omogočanja in za pozitivne ukrepe, ki jih lahko sprejmemo, zato da zagotovimo dostopnost. Ne gre le za vprašanje odpravljanja ovir, ki obstajajo ampak gre tudi za to, da bi šli še korak naprej, da bi zagotovili pozitivne korake, da omogočimo vsem ljudem, da so na enaki ravni. Kakšno je torej stanje ta trenutek v odboru za notranji trg? Imamo javna naročila, imamo pravice potnikov, imamo pa tudi dostopnost na spletu. Ukvarjamo se z subjektivnimi pravicami in s posamezniki, zato je vidik udeležbe zelo pomemben in to je treba najbolj upoštevati. Kaj to pomeni? pri definiciji dostopnosti moramo poskrbeti, da bo v zakonodaji tako, da bodo različne skupine invalidov imele sedež pri posvetovanjih. Ko bomo določali prednostne naloge, ko bomo določali povdarke in ko bomo določali, kaj dejansko dostopnost pomeni ali nedostopnost, tam morajo tudi invalidi imeti besedo. To je težko zagotoviti v okviru zakonodaje, kajti zakonodaja trenutno ni zastavljena na tak način. Naj začnem z javnimi naročili. Zagotoviti želimo visoko kakovostno blago in storitve za državljane. Dobro blago, dobre pogoje dela in odgovornost na področju sociale. Seveda pa želimo to zagotoviti po čim bolj ugodni ceni. Ko stvari kupujemo, moramo vedeti, da smo vsi ljudje različni. Zato moramo moramo vedno izvajati posvetovanje z različnimi zainteresiranimi skupinami, tudi pri javnih naročilih, ko na, izvajamo javna naročila za stanovanja, za prometno infrastrukturo, za zdravstvene storitve. Vse, kar je v zvezi z javnimi storitvami, posod je treba izvajati posvetovanja. Pred postopkom posvetovanja moramo imeti stik z končnimi uporabniki, še posebej pa moramo vključiti različne skupine ljudi. To vključuje tudi organizacije, ki sodelujejo z invalidi. Ampak ne samo to mislim, da bi morali aktivno z intervjuji With, uh, uh morali bi poskusiti ugotoviti, kaj si invalidi z različnimi invalidnostmi želijo in kaj so po njihovem mnenju pozitivni ukrepi za to, da bi spodbujali dostopnost. Zato vse skupaj nekoliko obrnemo ta postopek načrtovanja. Vse skupaj obrnemo na glavo. Začeti moramo s končnimi uporabniki. In pojavi se tudi vprašanje kakovosti storitev. Tisti uradnik, ki pripravlja storitev, običajno ni uporabnik storitve. Vprašanje je torej, kdo ima pravico nadzorovati storitve, ki se ponuja. To pomeni, da imamo različne skupine ljudi, naprimer ljudi z motnjami v duševnem razvoju in druge. In ni vedno tako preprosto zavedati se svojih pravic in vedeti, kaj je nekomu bilo obljubljeno in poznati postopke, kako vložiti zahtevek v zvezi s kakovostjo, če storitev ni takšna, kot je bilo obljubljeno. Ali če storitev ni takšna, kot bi morala biti. V odboru še vedno potekajo posvetovanja, tudi v okviru direktiva o javnih naročilih poskušamo zagotoviti, da bi imeli člen v okviru katerega bi organizacije invalidov imele neke vrste vlogo nadzora. To pomeni, da bi invalidi lahko sodelovali pri tem, organizacija bi zvala nadzor na mestu samem, lahko bi tudi zbirale izkušnje, potem pa po potrebi svoje pomisleke predložile ponudniku storitev, ponudniku blaga ali javni ustanovi, ki je odgovorna za to javno storitev. Mislim, da potrebujemo neke vrste ojačevalnik za različne skupine ljudi, vključno z invalidi, zato ker se pojavljajo težave pri komuniciranju, morda tudi pri razumevanju. In skupine so včasih omejenega števila, zato ne pridejo do izraza. In če bi jim zagotovili boljši način komuniciranja, bi jim lahko pomagali. The three elements that are uh, proposed uh, on the uh, uh, public pro procurement. To so torej tri elementi, Prvič je to strategija pri javnih naročilih, da bo to obvezujoče. Ne vem, ali bo to sprejeto ali ne. V okviru tega bi morali uslužbenci imeti aktivne predstavitve, zato da bi ugotovili, kakšne so potrebe organizacij in tudi invalidov ali drugih skupin ljudi s posebnimi potrebami. Drugo je vprašanje, ki sem ga že omenila, namreč, da bi. Ja, da, samo zaključite, prosim, ker nimamo veliko časa. Eh, in še na koncu da bi vložili ugovore. To je bilo v zvezi z javnim naročilom in še dostopnost na spletu. Delo v zvezi s tem pripravljamo. 10 odstotkov uporabnikov spletnih, oziroma 10 odstotkov spletnih strani v javnih storitvah je na voljo v obliki, ki je primerna tudi za invalide. To je zelo malo govorimo pa tudi o drugih pravicah potnikov in tukaj bomo posebno pozornost namenjali temu, da zagotovimo pravice od urad do urad za invalide. To je bilo stališče parlamenta v zvezi s tem. Hvala. Muchas gracias, señora Sirpa. Tiene ahora. Najlepša hvala, gospa Sirpa. Zdaj pa gospod Beka Tominen, ki je finančni minister EDF-a. Um, <laughs> hvala, predsedujoča. Ne vem, ali bom govoril stališča finančnika, ampak vsekakor bom skušal biti kratek v tem trenutku obstaja preveč ovir, ki še vedno preprečujejo invalidom, da bi izkoriščali prosto gibanje oseb. Naprimer, mi invalidi se soočamo s številnimi ovirami, predvsem ko gre za dostop do splošnih eh, storitev in blaga. Do njih ne moremo dostopati tako, enostavno kot drugi državljani Evropske unije. Imamo uh, vodič, nek svobodni vodič uh, eh, EDF-a, ki zelo podrobno opisuje različne ovire. Gre za ovire, s katerimi so se soočili invalidi do zdaj. Potem se tudi situacija po državah članicah v veliki meri razlikuje in to vodi v fragmentacijo pravil po Evropski uniji. To pa še nadalje eh, slabi prosto gibanje oseb v Evropski uniji. Invalidi imajo pravico voliti, imajo volilno pravico in pa pravico biti izvoljeni pod enakimi pogoji kot drugi državljani. Vendar kljub vsemu obstajajo številne fizične in pa pravne ovire pri tem. In te ovire preprečujejo, da bi se invalidi polnopravno vključili v politični proces. Naprimer, ko gre za sodelovanje v Evropskem parlamentu ali pa na občinskih volitvah to vse so pravice evropskega državljanstva. Pomoč strani Evropske unije je nujno potrebna. Treba je sprejeti ambiciozen zakonodajni predlog o dostopu do blaga in storitev. Tukaj govorim o aktu o dostopnosti ki mora vsebovati jasno in obsežno definicijo dostopnosti. Mora vsebovati tudi zelo uh, širok obseg uh, različnih oblik dostopnosti po sektorjih. Tudi mehanizmi sankcij se morajo uveljaviti, da bo možno poročati o škodi, ki je povzročena ljudem in da bo možno to škodo tudi nekako nadomestiti oziroma kaznovati odgovorne. Podpora Evropske unije je potrebna tudi zato, da bi temo dostopnosti ustrezno obravnavali pri strukturnih skladih in pa javnem naročanju potem dostopnost do spleta. Tukaj smo mi zelo pozitivni glede Evropske komisije v okviru digitalne agende za Evropo. Do tega smo pozitivno naravnani in še naprej bomo podajali svoje prispevke, da se sprejme ambiciozna direktiva, ki bo pokrivala dostop do javnih spletnih strani, pa tudi do spletnih strani zasebnega sektorja. Potrebujemo podporo evropskih institucij na vseh teh področjih. Tako bodo institucije dokazale svojo zavezanost izvajanju konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. S tem boste prispevali tudi k prostemu gibanju vseh državljanov Evropske unije, tudi državljanov z invalidnostjo. Hvala. Eh, eh, Hvala. Želim vam povedati, da se nam je pridružil Klaudio Morganti, kot sem že prej povedala, podpredsednik med skupine za invalidnost. Pomagal nam bo pri drugem delu tega zasedanja, ko bomo imeli odprto razpravo za vse. Gospod Morganti mi bo pri tem veliko pomoč. Preden pa dejansko začnemo s tem delom, bi prisluhnili še izjavi podpredsednice Evropske komisije Nili Krski, odgovorna za digitalno agendo. Slišali bomo njeno sporočilo prek videa. Zelo bi me veselilo, če bi bila z vami danes v Evropskem parlamentu in vam povedala dobre novice. Veste, koliko ljudi je izključenih iz dostopa do spletnih storitev in spletnih strani. Zakaj? Zato, ker ne poznamo njihovih vprašanj in potreb, ampak eh, odgovor je lahko zelo preprost in o tem bom govorila. Internet omogoča nova orodja in odpira tudi nove socialne in gospodarske možnosti. Gre za dostop do e-vlade, potem lahko smo v stiku s prijatelji, eh, lahko dobimo kvalitetno zdravstveno oskrbo. In ljudje vse to počnejo na internetu. Ampak predstavljajte si, če ne bi imeli teh možnosti, Naprimer, zato, ker ne morete dobro videti, ker ne tipkate dovolj hitro, ker ne morete uporabljati spletnih strani. In to je primer številnih eh, izmed 80 milijonov invalidov. Eh, rešitve obstajajo, naprimer spletne strani, do katerih je lažje dostopati in jih je lažje uporabljati, ampak eh, izvajanje tega po Evropski uniji je bilo zaenkrat skromno. Nekatere države članice so že uvedle pravila, druge še ne, pa tudi če so jih, so ta pravila večkrat nezadostna. Na trgu se tako soočamo z različnimi standardi po različnih državah članicah. Sama želim to izboljšati. E, želim, da bi vlade tukaj prevzele pobudo in naša zakonodaja bo zagotovila, da bodo vse javne spletne strani dostopne povsod po Evropski uniji, ne glede na to, ali uh, se želite upisati na univerzo, iščete delovno mesto ali karkoli podobnega. Naš predlog vam bo zdaj to olajšal. Poskrbeli bomo za rešitve, ki bodo prispevale tudi k rasti trga. In ljudje bodo dobili boljši dostop in to bo omogočilo tudi, da bo digitalna agenda zagotovila enake možnosti za vse. Ne moram eh, zagotoviti, da bodo dostopne prav vse strani, eh, pa vendar upam, da bo naša pobuda eh, se prelila tudi na druga področja. Želimo, da digitalne možnosti postanejo dostopne vsem, eh, da bodo ponudniki začeli zagotavljati take storitve. Danes bomo naredili prvi korak in upam, da eh, mi boste vsi pomagali doseči ta cilj. Zelo se že veselim rezultatov te konference. Upam, da boste imeli zelo plodne razprave, razprave o tem, kako eh, izvajati zakonodajo za invalidne osebe po Evropi. Hvala. Muy bien, pues llegamos a la parte... Najlepša hvala, zdaj pa plenarna razprava in predsedovanje bom prepustila gospodu Morgantiju, ki bo vodil eh, ta del razprave, ko se boste vi javljali k besedi, izvolite. Grazie. Tato buongiorno a tutti, e benvenuti. Hvala, pozdravljeni vsi skupaj, oprostite, da nisem mogel priti že prej oziroma biti tukaj z vami vas dan. Bil sem v Italiji, ker sem tam imel obveznosti. Veseli me, da lahko zdaj spregovorim na tem zasedanju. Ta del zasedanja govori o prostem pretoku in gibanju invalidov. To je ena najbolj relevantnih tem. Sam sem se tudi želel udeležiti te razprave, ker sem podpredsednik med skupine za invalidne osebe in v veliko lahko zdaj z vami. Povedal vam bom eh, nekaj uspehih, ki smo jih dosegli v moji državi. V avtomobilski industriji smo imeli veliko uspeha pri vključevanju invalidnih oseb. Pred nekaj meseci smo bili ena redkih ali pa edina država, ki ni imela posebnih kartic za uh, parkiranje invalidov. Take kartice so bile na voljo samo pri nas, niso pa, veljali, niso pa veljale drugod. In moje mesto je bilo prvo, ki je to spremenilo. Prihajam iz Padove in to je bilo tisto mesto, ki je prvo našlo rešitev. še naprej bom eh, skušal ljudi ozaveščati o tem in to na dveh ravneh. Najprej v Evropi skupaj z Evropsko komisijo, pa tudi med državljani bom skušal širiti zavest o tem. Državljani se morajo zavedati svojih pravic in priložnosti. morajo poznati tudi priložnosti, ki jih imajo v Evropi. Italijanom se Evropska unija pogosto zdi oddaljena. Ne dotika se neposredno njihovih življenj, ampak to je področje, kjer Evropska unija lahko odigra svojo vlogo. V prihodnosti bi tudi morala uh, odigrati svojo vlogo na tem področju. Vse bolj smo odvisni od Evropske unije in njena vloga bo vse bolj v tem, da eh, zagotavlja ozaveščanje o tem, da imajo ljudje svoje pravice in da jih morajo tudi izvajati. Hvala, da ste danes z nami. Zdaj pa bom besedo predal predstavniku zveze oziroma predstavnici zveze invalidov in njihovih družin. The brain injured and family predstavljam tukaj Evropsko federacijo družinskih druženj ljudi, ki so žrtve poškodb možganov. To je zadeva, ki je zelo pomembna. Se veste, da možgani upravljajo z vsemi našimi drugimi organi in to vpliva na vse naše dnevne dejavnosti. V Evropi je veliko ljudi, ki leto doživijo poškodbo možganov, kar dva milijona letno. Velika večina jih je mladih ljudi, pred njimi je še dolgo življenje, ki pa je žal na novo omejeno. Večinoma ostanejo kar doma in čakajo, da leta minejo mimo njih. Milijonom ne dovolimo, da bi postali polnopravni državljani. Poškodba možganov je namreč pogosto nevidna in zato drugi ljudje težko razumejo, zakaj gre. Ponavadi gre za motne pri kognitivnih eh, funkcijah, ljudje se ne znajo vrniti sami domov ali pa ne znajo komunicirati. Res pa je tudi, da je splošno znano, da če jim nudimo posebno nego v bolnišnicah in v bolnišnicah, skupnosti, ki jih časovno ne omejuje, lahko dosegajo zelo dobre rezultate in se tudi zaposlijo, vendar teh pogojev država članicah v glavnem ni. Nekatere države članice tega niti ne priznavajo kot resen problem. Tudi tam, kjer so to priznavali, je kriza tudi imela svoje posledice in tako ni več voljo sredstvo, da bi takim ljudem pomagali, da se vrnejo v življenje. Tako da v bistvu prihaja do ogromnega razkoraka med ljudmi, ki imajo ABI in pravicami, ki jim pripadajo po konvenciji Združenih narodov. Zato moramo to pogoste omenjati v javnosti, da bodo tudi oni doživeli uveljavljanje svojih pravic, da sodelujo v tej družbi kot polnopravni člani. Hvala. Hola, Philippe eh, Sazal, consiglio francese delle persone. Sedaj pa ima besedo Philippe Sazal iz francoskega sveta invalidov. Dve minuti imate na voljo. Hvala lepa. Dve zadevi bi poudaril, ker se mi zdi ta bistveni in nista bili dovolj poudarjeni danes do povdne med razpravami. Vsi smo razumeli, v čem je pomen konvencije Združenih narodov in kako pomembna je lahko za vsakdanje življenje invalidov v Evropi, če bi se pravilno izvajala. Vendar, da bi to zares bilo pomembno orodje, moramo poskrbeti za njeno normativno ureditev in to je treba prenesti v zakonodajo držav članic. Nekatere države članice so si pomerile res s tem so ratificirale konvencijo, sedaj pa hkrati že iščejo pretveze, kako bi se izognile njenemu izvajanju in podpisu. Namreč že v Franciji smo julija slišali in bilo je tudi objavljeno, da nekatere določbe konvencije niso dovolj jasne in da jih je nemogoče izvajati v praksi. To pomeni, da tudi vlada išče izgovore, kako te konvencije ne bi zares izvajala. Zato mora Evropska unija stopiti na prste tistim, ki se izogibajo normativnemu izvanju konvencije. Pozivamo Evropsko unijo naj zaveže k izpolnjevanju konvencije vse države članice, ki naj v zvezi s tem ustrezno spremenijo svojo zakonodajo. Dejstvo je, da je to povezano tudi eh, z vsemi drugimi zadevami, ki so v pristojnosti držav članic, socialno zakonodajo, in da so tu mnenja različna in nasprotujoča si, kot smo slišali od številnih govornikov danes do povdne. Znamo se zadeviti, kadar gre za davčno in monetarno unijo, kadar pa gre za socialne zadeve, potem moramo res stopiti skupaj in vsi invalidi Evrope jasno in glasno povedati, da je treba vzpostaviti dejanske zakonske obveznosti držav članic, da upoštevajo konvencijo Združenih narodov. Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaše prizadevanja. Prosimo, oratore Antonius Čarokopos, više sekretarje. Naslednji je govornik.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 v Grčiji. Trenutno čakamo na sprejetje zakonskega akta, ki bo življenskega pomena za izboljšanje življenskih pogojev invalidov. Cilj te zakonodaje je enakopravnost in odprava ovir za normalno življenje invalidov. Invalidi morajo imeti možnost za enako dostopanje do vseh možnosti in priložnosti, ki jih sicer državljanom nudi naša družba. Prav tako pa potrebujejo tudi ustrezne ukrepe za boljše dostopanje do določenih objektov. Zato morajo poskrbeti ne le naše vlade, temveč tudi Evropska unija, vse skupaj pa mora temeljiti na konvenciji Združenih narodov. To je prvi mednarodni sporazum te vrste, ki je bil ratificiran, ratificiralo ga je veliko držav članic. Iz tega izhajajo številne pravice za invalide in njihove družinske člane, pa ravno njih je pričujoča kriza najmočneje prizadela. Sedaj se soočajo še dodatnimi težavami v svojem življenju. Ravno zato moramo združiti svoja prizadevanja znotraj svojih forumov in tudi v medsebojnem sodelovanju. In mi, kot predstavniki svojih članov, moramo glasno zahtevati večjo podporo in pomoč. Naj vas tudi na to, da kadar gre za boljše dostopanje invalidov do storitev in trga dela, to v bistvu vpliva na splošno razumevanje invalidnost in sodelovanje invalidov v družbi. Imeti moramo namreč enake pravice kot vsi ostali, tudi pravico do komuniciranja z drugimi. To seveda ne velja samo za invalide, temveč za vse. Jean-Luc Simon, president... Jean-Luc eh, Simon. Simon, predstavnik mednarodnega združenja invalidov. Dve minuti. Najlepša hvala, gospod. Tu smo v bistvu pri tem tretjem Evropskem parlamentu za invalide, zato da ponovno podarimo, da imamo pravice, tako kot vsi drugi državljani, kriza traja že dolgo, za nas pa traja že kar morda celo dneva našega rojstva. In kljub temu smo se morali razvijati in iti naprej, ne glede na stalno krizo. Torej smo strokovnjaki za krizo. Če znamo poiskati alternativne rešitve, smo prav gotovo največji strokovnjaki za to. In prav tako znamo uporabiti za preživetje vse svoje zmogljivosti, vse genialne uh, Eh, ideje, ki nam pridejo na pamet in eh, zato bi lahko v tem duhu prispevali svoje tudi k splošnemu razvoju. Res smo strokovnjaki na tem področju in to bi bila lahko odlična pobuda za razvoj vseh skupaj. Mi znamo aktivno sodelovati v življenju, znamo tudi delovati tam, kjer drugi odnehajo in vendarle samo prostovoljno delovanje ni dovolj. Zadeve morajo biti zakonodajno dobro formulirane in da bomo vedeli, kdo je zakaj pristojen in odgovoren, da se bomo tudi zavedali, kakšen je prispevek invalidov v družbi v celoti. Naše sodelovanje pogosto šteje samo za neko preprosto prisotnost, medtem ko drugi razpravljajo. Vendar to ni dovolj. Mi hočemo sodelovati v vseh fazah, ki vodijo k uvajanju določenih ukrepov in zakonodaj, ki nas zadeva. Hočemo biti proizvodni. In eh, jasno hočemo delovati na način, ki bo tvorno prispeval k naši prihodnosti, ne samo v okviru finančnih okvirjev, ki so jih sprejeli drugi. Hvala. Eh, eh, Najlepša hvala. Prosimo eh, vas, da dvignete roke, preden začnete govoriti, da vas kamera najde in da vas vsi vidimo tu gor na platnu. Naslednja je gospa Bolding iz Evropske mreže za neodvisni razvoj. Najlepša hvala. Veliko je ovir, s katerimi se soočamo in predobro jih poznamo, govorimo o pomankanju storitev, nezmožnosti dostopanja, nezmožnosti črpanja iz strukturnih skladov in podobno. In tudi Institucije se morajo soočiti s tem, da je veliko ljudi, ki so proti svoji volji in ne da bi bili krivi za karkoli zaprti. Lahko upijajo in kričijo, kolikor hočejo in vendarle ostanejo zaporniki, tako svojih domov kot ustanov. Nekateri bodo ostali v zaporih do konca življenja, ne da bi storili karkoli kaznivega. To je vendar očitna kršitev človekovih pravic. Ampak očitno nekateri menijo, da to ni za vse enako. Tudi opredelitve niso iste. Sama sem pisala tudi komisiji. Tudi vi lahko storite isto in tudi lahko sodelujete preko naše spletne strani. Govorimo o aktivnem sodelovanju, vendar nekateri eh, opozarjajo tudi na primere, naprimer, ko so naši državljani dobili štipendije, da gredo študirati na Dunaj, vendar niso imeli možnosti, da pridejo tja. Ali pa obratno, na Irskem eh, smo imeli primere študentov z odličnimi rezultati, ki niso imeli finančnih sredstev, da bi študirali. Pogojenost dostopanja do sredstev iz evropskih skladov je tudi pomembno vprašanje, naprimer do razvojnih skladov, ampak včasih eh, sem sama največji problem, ker ne vejo, kako bi mi našli hotel, ko gre za nek seminar, ki bi se ga morala udeležiti, zato ker ne morem dostopati do sob v hotelu kot drugi. In tu je še veliko drugih vprašanj. Zato je akt o dostopnosti Evropske unije zelo pomemben, vključno s to resolucijo in vse to moramo podpreti, vključno z opredelitvami invalidnosti in dostopanja invalidov koliko ljudi bo moralo plačati za to sedanjo krizo, preden bomo vzpostavili ustrezne zakonodajne okvire. Hvala. Prosimo, oratore Liven Bowers. In sedaj še naslednji govornik, Liven Bauer. Za federacijo obolelih za spino bifido in hidrocefalusom. Hvala lepa. Govorim v imenu organizacije, ki predstavlja 200 tisoč evropejcev, ki živijo s tem stanjem in tudi njihove družine. Eh, veliko čast mi je, da jih lahko zastopam pred tem pomembnim forumom. Govorili smo celo leto o aktivnem staranju in solidarnosti med generacijami. Veselimo pa se tudi naslednjega leta evropskega državljanstva. Mi smo zelo aktivno raziskovali vprašanje staranja še zlasti ljudi oboleli za hidrocefalusom in spinobifido. Starejši ljudje s spinobifido in hidrocefalusom so v bistvu pionirji, so prva generacija ljudi, ki so se uspeli postarati s tem stanjem. In Oni se soočajo z vedno večjimi težavami, da bi celovito sodelovali v družbi, zato ker nimajo niti možnosti ustreznega dostopanja do zdravstvenih storitev, izobraževanja, zaposlovanja in tako naprej. Sedaj, ko se učimo preko njihovih primerov, se učimo tudi za prihodnost, za naslednje generacije. Vendar rešitev številnih težav sprav ni vprašanje denarja, temveč odnosa družbe do vsega tega. Zato smo tukaj tudi oblikovali ta dokument, kjer piše vaše, donosnost vaših kapitalskih ulog. Tu seveda govorimo o človeškem donosu vendar je treba najprej znati prepoznati določeno kočljivo situacijo. Naj vam podam primer. Otroci s spinobifido in hidrocefalusom imajo ponavadi možnost dostopanja do multidisciplinarne nege, vendar ne v vsaki državi članici. In ko imajo enkrat 18 ali 21 let, ko so polnoletni, nimajo več možnosti dostopanja do te nege. Tako da, če enkrat priznamo, da ta težavna situacija obstaja. Šele takrat bomo lahko sodelovali z oblikovalci politik in se soočili z dejanskimi izzivi ter odstranili ovire za aktivno državljanstvo ljudi, ki so oboleli za spino bifido in hidrocefalusom. Hvala. Do adesso la parola a Teresa Palai Juan del Comitato Spagnolo dei Rappresentanti delle Persone con Disabilità nella Sedaj Teresa Palai Juan iz španskega odbora invalido, izvolite. Pozdravljeni vsi skupaj in najlepša hvala za besedo. Najprej se želim zahvaliti, da lahko sodelujem na aktiven način tukaj na tem forumu. moški in ženske z invalidnostjo se iz prve roke soočamo s posledicami gospodarske krize v Evropi. Ta kriza pa ni samo gospodarska in finančna, ampak tudi socialna. 2. decembra in prvič v zgodovini eh, združevanja eh, je v Madridu v Španiji prišlo do protesta invalidnih oseb. Po podatkih policije se je tega udeležilo več kot 90 tisoč ljudi. 90 tisoč eh, ljudi je sklicala organizacija Sermi, ki predstavlja več kot 7 tisoč eh, organov in pa več kot 4 milijone ljudi prebivalcev, ki živijo z invalidnostjo. Socialna izključenost, revščina, vse večja neenakost, pa samo posameznikov, ampak eh, na pomemben način tudi socialno kohezijo. Sermi in on se skupaj z drugimi platformami in organizacijami v tem sektorju so vzpostavile uh, državno platformo na tem področju. Tukaj so zastopane e, številne manjšine. To je platforma tretjega sektorja, ki predstavlja več kot 9 milijonov državljanov in državljank. Treba je nadaljevati s socialnimi naložbami, predvsem naložbami v e, človeški kapital. Inovacije igrajo tukaj ključno vlogo. In kot dobro veste, je to pomembno na ključnih področjih, kjer se uporabljajo socioinovativni pristopi. To so področja informacijske tehnologije, izobraževanja, socialne vključenosti, zaposlovanja in tako naprej. Na vseh teh področjih so invalidi, eh, socialna skupina, ki je podvržena največjemu tveganju. In zato danes bolj kot kdajkoli prej potrebujemo pomoč Evropske unije. Potrebujemo tudi pomoč držav članic. Bolj kot kdajkoli prej potrebujemo politike in ukrepe, ki nas bodo zaščitili in ki nam bodo zagotovili pravice, ki smo si jih tako težko priborili bolj kot kdajkoli prej potrebujemo pomoč socialnih skladov Evropske unije. Hvala. Dalla Spagna andiamo alla Svezia, alla facoltà di parlare. In sedaj še predstavnik švedske, gospod Lars Lindberg, predstavnik švedske federacije invalidov. He's not here. Kaže, da ga ni tukaj. Pa vseeno je. Da, tukaj sem, dober dan. Ampak moj ime je Regnar Ver in sem eh, predsednik, ki ne domešča mojega kolega Larsa, ki je zbolel in žal ni mogel priti sem. Ampak povedal bom tisto, kar je hotel povdariti tudi on. Mi v bistvu tukaj predstavljamo danes osem milijonov ljudi iz vse Evrope. Vprašanje je, kaj lahko dosežemo, kaj lahko storimo in kaj lahko pripomoremo s svojim znanjem in sposobnostmi. Besedilo resolucije je sicer dovolj jasno, konvencija prav tako. In če pogledamo četrti člen splošne zaveze, In če pogledamo v splošne obveznosti, ki izhajajo iz tretje točke, je popolnoma jasno navedeno, da je treba tudi nas invalide dejavno vključiti preko naših reprezentativnih invalidskih organizacij, da je treba prav tako poskrbeti za vse pravice in svoboščine in jih priznati tudi invalidov, da jim ne gre omejevati gibanja In to je vendarle eno temeljnih kamnov sedanjega življenja. In države članice in njihove vlade je treba jasno in glasno upozoriti, da morajo nekaj storiti v tej smeri, da morajo straniti ovire za invalide. Ker če pogledamo samo, koliko je različnih ovir za dostopanje do trga dela, do izobraževanja, potem je popolnoma jasno, da to zavira tudi razvoj Evrope, kaj šele njeno konkurenčnost. Evropska unija lahko odigra zelo pomembno ulogo pri spodbujanju pospeševanja gibljivosti ljudi, ki trpijo za invalidnostjo. In s tem, ko bo direktiva ustrezno oblikovana, in urejala različne dejavnosti, ki bodo konec koncev prispevali k boljšemu dostopanju do dela in izobraževanja, se bomo lažje lotili konkretnih korakov načrtovanja. Glede strateških eh, raziskav in posebnih eh, študij o tem, kako bolje porabiti sredstva investicijskih skladov, Potem je treba tudi tukaj vedno podarjati programe in načrtovanje, ki vodi k večjemu vključevanju invalidov v družbo. Naše združenje Švedske bi rado še zlasti podarilo, da bi Evropska unija morala prevzeti večjo odgovornost za mednarodno standardizacijo vseh to vrsti dejavnosti in ukrepov, da bomo imeli zdravo osnovo za nadaljne delovanje. Mednarodno gibanje invalidov je že povedalo, kaj meni o tem, moramo pa poskrbeti za konkretne korake v smislu standardizacije. In Evropska unija mora poskrbeti, da se bo določen del sredstev iz strukturnih in raziskovalnih skladov Evropske unije namenil točno za te raziskave. To bo upril vsej naši družbi in hvala, ker ste mi dali besedo, da to povem. signor berglind stefans dottir presidente dell'unione europea dei sordi per tre minuti naslednja je predsednica evropskega združenja gluhih. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Govorila bom svojim jezikom, kretanjem in predstavljam tukaj Evropsko združenje gluhih iz vseh držav članic, vključno z Norveško, Švico in Islandijo. Mi smo opravili študijo po vsej Evropi in eh, v državah članicah eh, v NCPD smo tudi dobili veliko odgovorov o dejanskem stanju. 85 odstotkov je bilo ljudi, ki sicer uporabljajo kretanje v vsakdanjem življenju. Najbolj pomembna ugotovitev je bila tista, ki se nanaša na uporabo tolmačev in kakšna je kakovost njihovega dela. Veliko jih je reklo, da ni dovolj razpoloživi tolmačev, da je kakovost njihovega dela pogosto nezadostna in to pomeni, da so gluhi v Evropi prikrajšani za marsikaj. Tudi svoboda gibanja je s tem močno omejena. To pomeni, če povzamem, da če hočemo imeti dejansko svobodo gibanja, potrebujemo močno horizontalno zakonodajo, ki bo omogočala dostopnost ne le na ravni Evropske unije, temveč tudi na nacionalni ravni. Prav tako pa potrebujemo standardizacijo usposabljanja tolmačev za kretanje po vsej Evropi. To pomeni, da bi uporabniki kretanja v Evropi 800 tisoč nas je po vsej Evropi, zato pa imamo na razpolago le 6 tisoč tolmačev. Vsekakor moramo zadeve premakniti naprej, zato pa potrebujemo močnejšo zakonodajo in kakovostno usposabljanje tolmačev. Tako da bomo vsi lahko enakopravno uporabili možnost prostega gibanja po Evropi. Hvala za vašo pozornost. Do la parola alla signora Letizia Petitjean, consiglio francese delle persone con disabilità. Najlepša hvala se pa gospa Leticia Petitjean iz francoskega sveta invalido. Dve minuti imate na voljo. Lepo pozdravljene vse skupaj in vsi skupaj. Glede stanja mladih invalidov, naj povem, da si želimo, da bi večjo pozornost posvetili našim potrebam in pričakovanjem in sicer vseh politikah, ki jih izvaja Evropska unija. To pomeni tako na področju izobraževanja, kot na drugih področjih. Pri izobraževanju bi želeli imeti jamstva za enakopravnost z drugimi študenti, potem tudi pri dostopanju do drugih oblik izobraževanja, do delovne prakse, skratka do vsega, kar je omogočeno drugi mladini. Tudi mi se srečujemo s številnimi ovirami, tudi glede mobilnosti, glede same možnosti potovanja, študiranja, izobraževanja nasploh. Če bi združili moči na evropski ravni in uredili zadeve, bi lahko bolje sodelovali v družbi tudi v oblikah eh, rekreacije, zabave in tudi kot državljani sami smo prepričani, da je vse to le del uveljavljanja splošnih in državljanskih pravic in temeljnih človekovih pravic. Potreben je močnejši socialni dialog z mladimi, tako da bi jim omogočili aktivno udeležbo v družbi, še zlasti pri gradni in razvoju evropske politike, ki bi bila res vključevalna za Evropo, ki bo odprta za vse. Hvala. do adesso la parola alla collega Martina Anderson ne ha facoltà per due minuti Nasledna Martina Anderson Hvala lepa. Najprej se zahvalim organizatorjem za to, ker so organizirali tako odličen program. Zaskrbljujoč je trend, ki smo mu priča in vedno bolj sem priča tudi doma na Irskem, da se kriza uporablja kot izgovor za izvajanje številnih krutih ukrepov, ki preprosto odrežejo življensko pomembna sredstva ljudem, ki imajo težave zaradi invalidnosti. Tudi pri nas smo preimenovali različne centre, ki so zagotavljali eh, dohodke eh, invalidom, ki so se tam lahko zaposlovali. In kljub temu, da smo priča gospodarski krizi, bi morali zagotoviti ustrezno preživetje tisti, ki smo jih potisnili ob rob družbe. Ne morejo postati tarča za izživljanje vrčevalnih ukrepov. Nedavno sem govorila s članom, ki je bil na vozičku in sicer v centru Brusla smo poskušali oditi na večerjo v restauracijo. Našli smo le dva taka primera v celem centru, ki sta imela ustrezno prilagojene tudi možnosti dostopanja do restauracij in do toaletnih prostorov. Poglejte, v katerem letu se nahajamo. Smo leta 2012, ne 1812 in prav žalostno je, da si moramo še vedno tako prizadevati za dostopanje invalidov do čisto preprostih zadev, do preproste svobode gibanja, ki jim je v teoriji zagotovljena z vsemi temeljnimi pravicami. Upam, da bomo res storili skupaj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 Dame in gospodje, drage prijateljice in prijatelji, stanje invalidov ni vedno enako, odvisno je od kulturnega okolja, iz katerega izhajajo, pa tudi od njihove starosti. Veliko pa lahko izvemo o družbi, če vidimo, kako ravna s svojimi invalidi. Mislim, da je to tudi zelo resno sporočilo vsem tistim, ki so odgovorni za oblikovanje zakonodaje, ki zadeva pravice invalidov, še zlasti v kontekstu konvencije Združenih narodov. Želim povedati samo to, ko sem imel. Ko sem bil star komaj dve leti, sem zaradi napačnega doziranja zdravil izgubil sluh. In medtem smo odrasli kar cela generacija gluhih, ki nismo bili ustrezno izobraženi, da bi lahko uporabili v celoti znanje kretanja na mačarskem. Tako nam je bilo na voljo le branje ustic pri komuniciranju z drugimi. Komuniciranje pa je zelo pomembno med ljudmi. In to je tudi osnova za prihodnost vsakogar od nas, za naša življenja. Če otrok brez težav sluhom mirno odrašča, lahko dostopa do vseh možnih oblik izobraževanja v materinščini in to je osnova za njegovo nadalje izobraževanje. Istega pa ne moremo reči za gluhe za nas, ki smo se rodili ali pa pozdaj izgubili sluh. Namreč naša materinščina ni jezik naših mater. Kot otroci smo se učili povsem drugače. V bistvu smo se kretanja učili celo na skrivaj, kar je danes videti povsem običajno. In zaradi tega je konvencija zelo pomembna, ker pravi, da je treba spodbujati učenje, tudi učenje kretanja in da je treba podpreti lingvistično identiteto gluhih in naglušnih. Videli smo že veliko zakonov, ki so bili sprejeti in zastavljajo pravno okolje, pravne okvire imamo tudi konvencijo, zakonodajo o enakih možnostih in dostopanju do izobraževanja. Vendar imamo na voljo dovolj časa, da bi sedaj odlašali z razmišljanji o novih načinih izobraževanja za invalide, za gluhe. Sedaj smo priča segregaciji in organiziranju izobraževanja, ki je pomankljivo. Zato moramo delati na novih programih in zagotoviti tudi ustrezna finančna proračunska sredstva za njihovo financiranje. Poseči pa moramo tudi preko tega, ker je treba dognane iz teorije prenesti v prakso, zato potrebujemo tolmače in prav tako potrebujemo več televizijskih programov s podnapisi. To se na srečo v zadnjih letih povečuje in s tem imajo tudi otroci in drugi ljudje, ki so gluhi in naglušni, več priložnosti za izobraževanje in splošno razgledanost. Pripričan sem, da gremo v pravo smer, vendar moramo pomagati tudi drugim in tudi vsem tistim, ki nam želijo pomagati, moramo to omogočiti. Hvala za pozornost. Allora, prossima oratrice, Corinne. Hvala, naslednja je Corinne Clemont iz Evropske platforme za invalide. Izvolite. Bonjour, je m'appelle Corinne Clermont. Dobr dan. Prihajam iz Francije in prihajam iz EPSE, to je Evropska platforma zastopnikov, in sicer to so ljudje, umsko prizadetih in vsi, ki so invalidi zaradi tega, vseeno ne izgubijo možnosti, da bi sodelovali aktivno na volitvah. Voljivna pravica je neotuljiva. Vendar imajo včasih težave z dostopanjem do volišč. Programi vseh političnih strank bi morali biti prav tako dostopni vsem in enostavno zastavljeni, da jih lahko vsi razumejo, da bodo vsi lahko vedeli, zakaj gre in kašen je tudi način. Volitev. Vsi smo državljani, vsi imamo pravico in željo potem, da bi bili ustrezno obveščeni, da bi lahko uveljavljali svoje državljanske pravice. Prav tako je treba prizadeti in pomagati pri tem, da upravijo svoje volilne pravice in funkcije. In zakaj ne bi enkrat videli tudi predstavnika naše organizacije v Evropskem parlamentu? Imamo tudi v pisni obliki naše predloge in priporočila in upam, da bodo lahko poslanke in poslanci Evropskega parlamenta to prebrali, se bodo za to potrebovali le pet minut. Hvala, ker ste mi prisluhnili. Hvala fakulta, la signora Isabel Bajonas. Hvala lepa. Sedaj pa Španski odbor za invalide, izvolite. Estimados kolegas. Spoštovani kolegi, v preambuli konvencije se priznava pomen družine. moški in ženske eh, so zavezani eh, skrbi za svoje invalidne otroke. Sama imam avtističnega sina in skrbim za njega že vse življenje. Kriza ne sme biti izgovor za eh, krčenje sredstev. Treba je zagotoviti tudi pomoč za družine, da bodo te zagotovile ustrezno socialno pomoč in varstvo, sanitarne storitve, zdravstvene storitve, dostop Eh, do stanovanj in tako naprej. Treba je zagotoviti tudi priznanje tistim, ki že celo življenje skrbijo za invalidne osebe. Vlade morajo poskrbeti za to. Družine smo tiste, ki pomagamo invalidnim osebam. To je prvo okolje. In invalidna oseba mora imeti pravice kot vsak drug državljan, da potrebuje vključenost in spoštovanje. Hvala. No? Eh, Gospa Veradi Simon za Mačarsko zvezo invalidov. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Predstavljam Nacionalno zvezo gluhih in naglušnih govorimo o dostopnosti in pogosto, ko govorimo o tem, si ljudje predstavljajo samo fizične ovire. Vendar preučiti moramo vse aspekte in elemente v življenju. Govorimo o teh indukcijskih slušalkah za naglušne ljudi. Omeniti pa je treba tudi osvetljavo in velikost pisave. To je zelo pomembno, kaj ti govorimo o reševanju ljudi. Zagotoviti moramo tudi dostop do izobraževanja. Želimo si, da bi bila prav vsaka lekcija stolmačena v znakovni jezik in želimo si, da bi bilo več tolmačev za znakovni jezik. Prav tako pa si želimo, da bi se na mačarskem stvari izboljšale. Šinos je asociacija oziroma združenje, ki se s tem ukvarja in dobili so 4 milijone za zagotovitev tolmačenja videoposnetkov. Prav tako moramo poskrbeti za tehnične vidike. Kot davkoplačevalci bomo postali koristni delež družbe, ko nam bo mađarska vlada priskočila na pomoč. Kajti upoštevati moramo tudi uh, potrebe ljudi s težavami sluhom. Naučiti moramo ljudi, kako brati z usnic, zato da bodo bolje se lahko vključili v družbo. Veliko podpore nismo videli, poskrbeti moramo, da bo to postalo cilj družbe v celoti. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Gonzalez, dve minuti. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme participar. Pozdravljeni. Hvala za možnost sodelovanja in želim vas upozoriti na dejstvo. Uh, ki se mi zdi pomembno. Tukaj v Evropskem parlamentu se govori o odpravljanju ovir, ampak eh, dejansko bi morali o tem začeti govoriti tudi mediji. To je socialna odgovornost medijev in ta gre v štiri smeri. Treba je govoriti o dostopu do novih tehnologij, ki so nujno potrebne za vsakega državljana. Po drugi strani, treba je medije spodbujati, da uh, v svoje redakcije vključujejo ljudi in da jim pomagajo, da se vključijo. Potem uh, treba je zagotoviti, da bodo mediji dosegli uh, vseh teh 80 milijonov ljudi in pa jezik je tudi pomembno vprašanje. Sicer ne bomo uh, dosegli zaželenih ciljev. Hvala.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 Par besed. Vaša konferenca je res nekaj nenavadnega, nekaj izjemnega. Združuje evropske institucije in ljudi, ki so invalidi iz vseh delov Evrope, da bi še naprej razvijali pozitiven dialog in močno partnerstvo. Tako kot je veljalo za prejšnje konference, naj bi tudi ta konferenca pomembno vplivala na politiko Evropske unije na področju invalidnosti. Lano, lani sem osebno sodeloval na stanje unije o invalidnosti skupaj s predsednikom Evropske komisije in predsednikom parlamenta. Zelo sem vesel, da je vaša konferenca danes konkretna realizacija enega od vprašanj, o katerih smo razpravljali na tistem zasedanju na visoki ravni. Danes boste govorili poglobljeno o trenutnih in prihodnih politikah na področju invalidnosti v Evropi in po svetu. Še posebej se boste posvečali Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov. Ta pogodba je zaveza mednarodne skupnosti za razvoj pravih politik in ukrepov. Skozi to pogodbo bo tudi Evropska unija pokazala, da je še naprej zavezana k razvoju ustreznih politik in ukrepov za invalide. Prvo poročilo o izvajanju, ki ga bo odbor Združenih narodov o pravicah invalidov opravil, bo pomemben korak. To bo usmerjalo Evropsko unijo pri ukrepih v prihodnosti. Gospe in gospodje, smo v gospodarski krizi in Evropska unija je še naprej zavezana politikam, ki se posvečajo najbolj randljivim, torej mladim, ženskam, invalidom. Naši ukrepi za to, da bi ponovno zagnali gospodarsko rast in zagotovili zaposlovanje, so še posebej v obliki ukrepov, da ohranimo svoj edinstven socialni model model, ki je namenjen 500 milijonom ljudi. Evropa je projekt namenjen vrednotam in ljudem. To je projekt s srcem. Želim vam obilo dobrih razprav. Hvala. Eh, Hvala lepa, sedaj pa Cecilija Wikström, prosim vas, da se nam pridružite na pred predsedniškem odru, ona je prav tako podpredsednica medskupine za invalidnost v Evropskem parlamentu, prav tako pa vabim Adama Košo, da se nam pridruži spet na predsedniškem odru. Thank you. back uh, when you're back. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Cecilia. Pozdravljeni, gospe in gospodje, sem Cecilija Wikström, že od leta 2009 sem poslanka v Evropskem parlamentu in podpredsednica sem tudi medskupine v Evropskem parlamentu za invalidnost. Predsednik je moj kolega Koša. Švedska delegacija, kje ste? Dve? A, več vas je. Zelo lepo je videti, da so tukaj tudi švedski prijatelji. Poleg švedov vidim samo grke. Pozdravljeni vsi. Upam, da ste bili deležni plodnih razprav danes v parlamentu. Pred tremi leti sem postala evropska poslanka, predtem sem sedem let delala kot švedska poslanka, sem podpredsednica medskupine za invalidnost in zelo cenim delo, ki smo ga opravili do sedaj. Seveda v sodelovanju z Evropskim forumom za invalide. To so zelo zavezani ljudje, ljudje, ki trdo delajo. Veliko je tem in vsi ne moremo obravnavati pa prav vseh. Sama se ukvarjam z vprašanjem samostojnega življenja, ko gre za to, sem ponosna, da sem švedinja in to upravičeno, kaj ti Švedska je edina država na svetu, kjer je osebna pomoč posameznikova pravica. Prav tako ne ločujemo na osnovi intelektualnega talenta. 40 odstotkov ljudi, ki uporabljajo osebno asistenco, dejansko imajo motnje v duševnem razvoju pred nekaj tedni, mislim, da pred mesecem dni sem gostila seminar v parlamentu o tem, kako bi končali prakso institucionalizacije, ki se dogaja v Evropi. V Evropi sta samo Norveška in Švedska ukinili velike institucije. Ampak, če želimo ukiniti institucije, moramo ponuditi alternative in družba mora ponuditi druge vrste podpore. Ena rešitev ne velja za vse. Osebna asistenca je za številne edina možnost za to, da bodo živeli tako, kot sami želijo in to je edini način za samostojno življenje. Ne vem, ali so vam všeč sodobni filmi pred nekaj tedni pa sem videla odličen film na to temo. Skupaj z enim od svojih sinov gre za samostojno življenje in za to, kako pomemben je lahko osebni asistent. Gre za francoski film Nedotakljivi. Če si ga še niste ogledali, predlagam, da si ga ogledate čim prej. To je odličen film in zelo veliko lahko pomeni mladim, da se naučijo, kaj je izporočila tega filma. Poleg tega je naslov današnje razprave izvajanje konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v času krize. Sploh ni skrivnost, da v času gospodarske krize najbolj nasrkajo najranljivejši v naši družbi in to na najbolj grozljiv način. Naše obveze pa ostajajo enake. Tudi v času krize, v času debelih let, kot tudi v času suhih let. Še posebej v težkih časih moramo poskrbeti, da nihče ne bo ostal zadaj. Nikogar ne smemo pustiti zadaj. Seveda to mnogo lažje rečemo, ko dejansko izvajamo, ampak če ta, na ta problem opozarjamo, kako to počnemo danes, in če razložimo, kaj se dogaja, če zaves ne izpolnjujemo, potem bodo politiki teže zanemarili ta pomembna vprašanja. Zelo mi je všeč slogan Nič o nas brez nas. Mislim, da je to zelo dober slogan. Upam, da ga vsi poznate. Zanima pa me, ali vsi to dejansko tudi izvajate. Nič o nas brez nas. Vi ste strokovnjaki za ta vprašanja in moja obveznost kot političarke, je, da vam prisluhnem in vi ste tudi moj navdih. Prisluhniti vam moram in vaše mnenje upoštevati pri oblikovanju politik in zakonodajnem delu. Nikar ne nehajte deliti svojih zgodb z nami. Veliko nas je, ki vas poslušamo in ki stvari ne bomo mogli spremeniti brez vaše pomoči. In to je res z dna srca. Prosim vas, vračajte se, nadlegujte nas, če je treba, ampak nikakor ne nehajte komunicirati z nami. Hvala. And now I am happy to give. Hvala lepa, sedaj pa z veseljem dajem besedo gospodu Vrdaka Stanisu. On bo izvedel glasovanje. Hvala lepa. Hvala za vaše zelo pomembne izjave. Veselimo se že. da bo naše partnerstvo v prihodnosti močnejše in plodnejše. Evropski parlament in to ponavljam, je že od prvega dne ustanovitve najmočnejši zaveznik in tudi najverodostojnejši zaveznik invalidov. Glasovanje. Mislim, da bo to preprosto. kakor je razložil Pat Clark zjutraj, je posvetovanje dejansko bilo izvedeno že pred zasedanjem. Besedilo ste prejeli, poskusili smo vse komentarje vključiti po najboljših močeh, zato. Vas moram le vprašati, ali to sprejmete. Naj vas vprašam, ali je kdo proti resoluciji, o kateri govorimo. Dvignite roke. No, you see, you see, I... Ne, zelo dobro vidim, nihče ni proti. <laughs> E, even my, my friend Galdurus will hear too. Um, <laughs> Tudi moji gluhi prijatelji bodo to slišali. Kdo se vzdrži? Nihče. Odlično. Resolucija je torej soglasno sprejeta. Thank you it, it will not be it will not be just the resolution. To ne bo samo resolucija. Ustrezni organi EDF, torej Evropske invol, Evropskega invalidskega foruma, v sodelovanju z drugimi organi bodo razvili poseben načrt za to, da bi resolucija dejansko dosegla svoj namen. Vsi mi pa moramo to resolucijo sedaj nesti domov v svoje države in jo izvajati na vseh ravneh, na evropski ravni, pa tudi na nacionalni ravni. Na vseh ravneh se moramo potruditi, da bo resolucija zaživela. Sedaj pa vračam besedo Ceciliji. Hvala lepa. The resolution has been resolucija je bila soglasno sprejeta in komaj čakam, da jo bom dejansko tudi videla, da jo preberem in preučim. Sedaj pa je čas za sklepno izjavo, sklepne besede Adama Koše, predsednika medskupine Evropskega parlamenta za invalidnost. Izvolite. Hvala lepa, gospod gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, dragi udeleženci. Danes smo cel dan trdo delali. Zame je bilo to odlično doživetje, odlična izkušnja, izjemno dobro sem se počutil. Približno 500 udeležencev smo imeli, govorili smo o treh temah, prišle, prišli ste iz številnih držav, govorili ste o tem, kakšne probleme imate. Izmenjava izkušenj je bila zelo dobra, kajti slišali smo lahko tudi zelo veliko možnosti rešitev. Naj povzamem, nekaj minut, nekaj minut si bom vzel za to, da vam povem, kaj smo se naučili. Naj vam povem najpomembnejše sporočila ali sklepe. Najprej želimo pozoriti na to, da je predsednik Evropskega parlamenta jasno povedal že na začetku seje, kaj meni o tem. Dejal je, da je dejstvo, da se dviga število tistih, ki živijo pod pragom revščine in večina invalidov prav tako živi pod pragom revščine. Slišali smo, da bo v naslednjem mandatu parlamenta zelo pomembno, da več pozornosti namenimo kohezijski politiki mladih, raziskovanju in javni sferi. Na vsak način pa moramo biti pozorni na invalide. Prav tako smo slišali, da zakonski predpisi niso samo predpisi, samo navodila, ampak morajo dejansko biti obvezujoči. Morajo pa biti tudi izvedljivi, samo tako bomo dosegli cilje. Evropski invalidski forum je zelo pomemben. Janis je na začetku omenil dve zelo pomembni področji to sta temi, ki sta mi še posebej pri srcu. Šlo je za zelo pomembno zamisel, pomemben koncept. Namreč stari recepti, stare rešitve ne delujejo več. Potrebujemo nove tehnologije, potrebujemo nove možnosti sodelovanja in nove oblike sodelovanja. Mi, evropski poslanci, člani medskupine za invalidnost v Evropskem parlamentu, se že veselimo nove zakonodaje na področju dostopnosti do odprave ovir. To zakonodajo nujno potrebujemo. V govorih smo slišali zelo veliko dobrih komentarjev, dobrih predlogov. Žal, nimam dovolj časa, da bi omenil prav vse, ampak nekaj jih želim vseeno omeniti in vsem se želim zahvaliti. Ljudje z invalidnostjo morajo biti vključeni v postopek odločanja, odločanja v zakonodajni postopek, kajti drugače zakonodajni postopek ne bo verodostojen v prihodnosti. Moramo nekoliko več pozornosti nameniti zaposlovanju, odpravi ovire, v usposabljanju, nadaljem usposabljanju. Pogosto se to omenja in številni kolegi so opozorili na to. Invalide je treba vključiti, ampak zato moramo odpraviti ovire, fizične in tudi psihične. Veliko smo govorili o konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, potrebno je izvajanje na nacionalni ravni in na evropski ravni. Tudi o tem smo slišali veliko. Na koncu želim sam še podati par besed, kar bo vplivalo na nas in tudi na nacionalni ravni nas čaka še nekaj dela prvo temeljno načelo je, da ne gre za miloščino, ko govorimo o zaposlovanju invalidov. Naprimer, kar zadeva pravice potnikov ali druge direktive, naprimer v zvezi s pravicami potnikov. Upoštevati je treba potrebe invalidov pri različnih direktivah moramo upoštevati torej invalide pri pripravi novih direktiv. Govorili smo o ženskah z invalidnostjo, o žrtvah kaznivih dejanj. Govorili smo o problematiki nadaljnega izobraževanja na terciarni ravni. V številnih državah invalidi nimajo dostopa do terciarnega izobraževanja. Spodbujati moramo tudi otroke invalide. Zagotoviti moramo dostop do izobraževanja, odpraviti moramo uvire v pravosodnih postopkih, prav tako moramo uvesti takšne ukrepe pri javnih naročilih, zato da bodo invalidi lahko sodelovali. Mislim, da lahko ugotovimo, da je v to vključeno prav vse življenje, vsi deli življenja so vključeni v to. Pred letom dni je Evropski parlament v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve sprejel neodvisno poročilo o mobilnosti in vključevanju invalidov. Danes smo pogosto omenjali to poročilo, zelo sem ponosen, da sem lahko bil poročevalec za to poročilo. In skupaj z 34 poslanci smo pripravili to poročilo. Sodelovalo pa je tudi več združen in veliko invalidov. In nobeno naključje ni, da je toliko ljudi omenilo poročilo. Mislim, da bi to poročilo lahko bila rdeča nit za naše delo v prihodnosti. Zelo se že veselimo novega zakonodajnega svežnja o odpravi ovir in tudi Evropski invalidski forum je to omenjal. Sam želim povedati, da smo pred enim letom slišali, da bo Evropska komisija letos pripravila ta predlog. Žal predloga nismo dobili, vsaj ne strani komisije. Povedati želim, da raje še nekoliko počakamo, če bo zaradi tega vsebina boljša. Boljše to, kot pa, da bi na hitro pripravili osnutek, ki ne bo dober. Predlagam, da smo strpni. Danes smo sprejeli rezolucijo. Ne poznam je še podrobnosti, ampak mislim, da ima veliko pomembnih informacij in v Evropskem parlamentu, v medskupini za invalidnost se bomo s to temo prav gotovo ukvarjali. Imeli pa bomo tudi javno razpravo skupaj z drugimi evropskimi poslanci in na osnovi izkušenj na tem področju in na osnovi izmenjave mnen bomo pripravili osnutek resolucije, s katerim bomo komisijo in države članice postavili pod pritisk za to, da bodo dejansko začeli upoštevati potrebe invalidov. In na koncu želim povedati še nekaj, poudariti želim, da bo naslednjih sedem let zelo pomembnih. Gre za to, kako bomo porabili sredstva iz strukturnih skladov. Jutri in pojutrišnjem bomo imeli zelo stroga in resna pogajanja in pripričan sem, da bo vsak član pogajalske skupine imel v mislih tudi pravice državljanov in pravice invalidov. Poskusili bomo doseči kar čim več, zelo pomembno pa je, da od vas dobimo signale. Prosim, povete nam, s čim se ukvarjate. Potrebujemo vaše signale, vaše izkušnje, vaša mnenja. To potrebujemo. Brez vas Evropski parlament ne bo verodostojen. Mislim, da je za me velika čast, da sem lahko sodeloval z vami. Hvala. You, Adam. Hvala, Adam. In hvala vsem, da ste danes prišli. Hvala za pomembno delo, ki ga upravljate. Upravljajte ga še naprej. In tudi, ko boste odšli, bodo tukaj z nami ostale vaše ideje in vaše zgodbe. spremljali vas bomo še naprej, tudi v prihodnih dneh. Tudi tistim, ki ste prisotni v sobi za poslušanje, eh, sporočam, eh, da mi je bilo veselje sodelovati z vami. Za, za zaključek pa še najljubši citat. Eh, lanske besede pripadajo preteklosti, eh, moramo pa poskrbeti za prihodnost. In to so besede Tijasa Eliota. S tem bi rada zaključila, zaželela pa bi vam tudi vesel Božič in srečno novo leto ter uspešno delo tudi v novem letu gospod Janis eh, Varda Kastanis pa bo zaključil. An impressive day. A day of determination. To je bil zelo navdihujoč dan. Bili smo glasni, poslali smo pomembno sporočilo vsem voditeljem Evropske unije. To sporočilo morajo slišati tudi voditelji naših držav. Namreč, da mi, invalidi naše družine, ne bomo več tolerirali in sprejemali tega, da smo prve žrtve varčevalnih ukrepov. Varčevalni ukrepi so za nas neposredna kršitev naših pravic, ki so zapisane v Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov. Danes je zgodovinski dan. Večina, če ne vsi, se spominjamo obdobja izpred petih let. 1. oktobra smo evropskim institucijam dali milijon cela štiri 1,4 milijona podpisov, ki smo jih zbrali povsod po Evropski uniji. S temi podpisi smo zahtevali in to zahtevamo še zdaj, namreč, da Evropska unija konča z diskriminacijo, da sprejme vse potrebne ukrepe, ki so nujni za to, da se zaščitijo in spodbujajo pravice invalidnih oseb to je zdaj pomembnejše kot kdajkoli prej. Pomembno je, da se to zgodi. Danes se namreč Evropska unija nahaja v zelo hudi krizi, v zelo težkih časih. Kriza je gospodarska in finančna. In kot smo rekli, je prizadela Eh, tudi vse nas in za nas je to kriza človekovih pravic. Lansko leto, 6. decembra, je potekalo prvo srečanje eh, glede stanja unije na področju invalidnosti. Predsedniki vseh treh institucij so se skupaj z našim forumom pogovarjali o tem, kako bi lahko izvajali konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov v Evropski uniji. Ena od zavez iz lanskega leta je bila, da se organizira tretje parlamentarno srečanje invalidov in to se je danes zgodilo. Izražene pa so bile še druge zaveze, ki jih bodo morale institucije tudi izpolniti vodje institucij vedo, da je ena od značilnosti EDF-ja ta, da ne pozabljamo. Ne pozabljamo. In zato naj vam povem, da bomo zaključke letošnjega leta uporabili tudi naslednje leto. Radi bi se srečali s kolegijem komisarjev, kot nam je obljubil predsednik Baroso. Z njimi bi razpravljali o izvajanju konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Veselimo se tudi drugega stanja Unije o invalidnosti, ki bo drugo leto. Dogovorili smo se, da bo to potekalo vsako drugo leto, torej decembra 2013, bomo ponovno imeli tako izjavo. Predsedniku socialistov sem prej eh, povedal naslednje, prav tako podpredsednici skupine ELS tukaj v parlamentu. Dogovorili smo se, da se bomo sestali z voditelji skupin v Evropskem parlamentu in z njimi razpravljali o resoluciji, ki smo jo danes sprejeli. Še ena naša značilnost je v tem, da so nam všeč resolucije, vendar pa za nas to niso izjave. Resolucije so za nas zaveze. In te resolucije bi radi začeli izvajati. Zato si želimo spregovoriti z vodi političnih skupin o tem, kako lahko pravice invalidov pridejo više na lestvico prioritete Evropskega parlamenta in ne samo parlamenta celotne Evropske unije. Pomembne zakonodajne pobude za drugo leto so uh, v tem, kako uporabljati strukturne sklade, potem javno naročanje in tako naprej. In želimo, da akt o dostopnosti, da je sprejet naslednje leto. Naslednje leto bo torej leto, ko bomo začeli izvajati resolucijo, ki smo jo danes sprejeli. Dragi kolegi, dragi prijatelji, želim se zahvaliti vsem tistim, ki so zelo intenzivno delali pri organizaciji tega pomembnega dogodka. Oni so omogočili to srečanje. Zahvaljujem se predsedniku parlamenta za podporo parlamenta, za finančno, politično, upravno podporo in pomoč. Hvala za to, da ste nam dali na voljo. Eh, prostor, da smo lahko imeli ta sestanek. Zahvaljujem se vsem članom in članicam parlamenta, ki so danes z nami. Hvala vsem za aktivno sodelovanje v medskupini za invalidnost, predvsem njenemu predsedniku, našemu kolegu in prijatelju Adamu Koši. Zahvaljujem se vsem članom sekretarijata. Um, eh, našega foruma, ki so vsi zelo trdo delali za organizacijo tega dogodka. Zahvaljujem se članom parlamenta ter nacionalnim in evropskim organizacijam, eh, ki so vsi člani tudi Evropskega foruma za invalidnost. Hvala vsem, ki ste tukaj prisotni. Hvala tolmačem. Ne samo zato, da ste olajšali našo komunikacijo. Hvala tudi za to, da ste bili z nami potrpežljivi. Želim pa tudi sam zaključiti eh, s citatom iz neke pesmi. Ta citat večkrat uporabimo ob takih priložnostih. Nekateri živijo v temi, medtem ko drugi živijo v luči. tiste vidimo, vidimo tiste, ki so pri dnevni svetlobi, ne pa tistih, ki živijo v temi. Konec citata. Naša naloga je na vseh ravneh, da vse privedemo ven iz teme, torej da pridemo vsi na svetlobo. Vsem želim vesel božič, srečno novo leto in pa predvsem aktivno in proaktivno novo leto. In če bo to potrebno, pojdite tudi na ulice. Jasno povejte, da niste pasivni. Jasno moramo pokazati, da nismo pasivni, nismo samo prejemniki nekih storitev. Smo imetniki pravic in sporočilo mora biti jasno